Dobro jutro, cenjene dame in gospodje. Nadaljujemo sejo odbora AFET. Danes dopoledne začenjamo z dvema točkama na dnevnem redu, ki se nanašata na Bosno in Hercegovino. Najprej bomo obravnavali točko 24, gre za poročanje o misiji za opozovanje volitev v Bosni in Hercegovini dne 7. oktobra 2018. V okviru mednarodne evropske misije je evropska delegacija spremljala potek splošnih volitev v Bosni in Hercegovini, ki so potekale 7. oktobra. Te volitve so bile pomembne za prihodnost te države, izjemno pomembne so bile. Besedo bom zdaj predal najbolj cenjenemu kolegu, gospodu Franku Englu, ki je vodil delegacijo Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, Edward. No, ta nagovor bom vzel kot kompliment, ne bom predolg v tem uvodu, kaj ti prebral si, zakaj je šlo, poročilo imate na voljo in ga lahko preberete. Verjetno veste, da Bosna in Hercegovina vsaj strukturno gledano ni najbolj enostavna država na svetu. Naj vas spomnim, zakaj je šlo na zadnjih volitvah 7. oktobra šest v enem, tako rekoč. Volili so trosedežno predsedstvo Bosne in Hercegovine na nacionalni ravni, potem so volili tudi predstavnike v parlamentarni skupščini v Bosni, v federaciji Bosni, potem v nacionalno skupščino Republike Srpske so potekale volitve, volili so predsednika in podpredsednika. Republike Srpske in pa še Federacija Bosna in Hercegovina s svojimi desetimi kantoni tudi v tem kontekstu so potekale volitve. Se pravi, 7. oktober je potekal kup volitev. Naj takoj povem, kaj se je dogajalo na terenu, do kakšnih ugotovitev smo prišli. Ne moremo biti čisto povsod, kajti v delegaciji nas je bilo šest ali sedem, Naše ugotovitve pa se v veliki meri skladajo z ugotovitvami drugih misij ODIHR-ja ali OVSE-ja. Parlamentarna skupščina NATO je prav tako poslala svoje opazovalce, Svet Evrope seveda prav tako. Ugotovili smo, da so 7. oktobra potekale dokaj korektne volitve, ampak na številnih srečanjih, ki smo jih opravili in ki jih redno opravljamo v okviru volilnih misij, smo slišali, da tisto, kar se je domnevno dogajalo, ni ravno skladno z načelom korektnega izvajanja volitev. Pred 7. oktobrom so številni voljivci bili deležni grožen, veliko je bilo pogojevanja v smislu vaš dom, vaša služba, vaš avto bodo zagotovljeni zgolj, če boste glasovali na pravilen način. Ta država skuša postati kandidatka za članstvo v Evropski uniji, zato bi si želeli, da bi na volitvah v tej državi ne prihajalo do to vrstnih dogodkov. Tudi kampanja je bila zelo ostra, precej je bilo osebnega blatenja med kandidati. Večina politikov, ki je kandidirala 7. oktobra je kandidirala ne za Bosno kot tako, temveč za svojo etnično manjšino, kar ni ravno najbolje glede na trenutno bosansko politično krajino. V Republiki Srpski, v Sarajevu, v Zenici, ki se ljako v federaciji, na Palah in drugot smo sodelovali kot člani misije, bili smo pač majhna misija. ni se nam uspelo podati nekoliko globje v Republiko Srpsko. Na dan volitev oziroma o približno istem času so potekale demonstracije, kjer sta skrivnostno izginila dva mlada moška. Okoliščin takrat niso razjasnili, še danes jih niso. Ljudje v državi so šli na ulice, več deset tisoč jih je bilo, zaradi tega, ker si želijo, da bi država delovala kot pravna država. Veliko smo slišali o goljufijah, o korupciji, rekli so, da ja, druge države imajo mafijo, v Bosni pa je mafija tista, ki ima državo to dosledno odraža občutek številnih ljudi, s katerimi smo se srečali formalno in neformalno na dan volitev. Pri teh volitvah lahko obžalujemo marsikaj, kar nekaj interferenc strani sosednjih in ne tako zelo sosednjih držav je bilo moče opaziti. Te države so se umešavale v kampanje, zavezniki iz drugih držav so tudi sodelovali v teh volitvah. Morda je za prebivalce Sarajeva nekoliko nenavadno, da so predstavniki Ruske federacije bili zelo aktivni v volitvah v Republiki Srpski, pa tudi številne druge zadeve se niso izvedle tako, kot bi se morale ravno nasprotno če povzamem, te volitve niso bile brez težav. Vseeno pa bi morali, ko potegnemo črto, reči, da so bile izvedene na korekten način. Za zaključek bi rad povedal še to, da smo opazili precejšno število. opazovalcev strani organizacij civilne družbe. V okviru skupine pod lupom so se združili. To se je meni zdelo zanimivo, kajti na stotine tisoče zlasti mladih je izrazilo interes za te volitve, ne kot kandidati, kot uh, asistenti kandidatov, temveč kot uh, posamezniki, ki jih zanimajo te volitve in ki jih skrbi, ali bodo volitve izvedene na korekten način. Toliko, gospod predsedujoči, v zvezi z to misijo. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Tonino Picula, ki je bil vodja delegacije. Vidim, da ste presenečeni, ne prosite za besedo. Ne? Odlično. Gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Par besed o teh volitvah. Pomembno je, da je bila na kraju sama prisotna tudi delegacija Evropskega parlamenta. Spremljali smo tudi volitve v drugih državah Zahodnega Balkana, v Albaniji, v Makedoniji, na Kosovo. Zato je dobro, da smo obiskali tudi Bosno in Hercegovino, da smo tudi to državo vključili v ta klub, če mu lahko tako rečem. Po mnenju opazovalcev so te volitve globalno gledano potekale na korekten način. Volilne zakonodaje niso spremenili to spremembo bi lahko zakrpali vrzel, ki je nastala zaradi ustavnega sodišča. Razprava je bila precej polarizirana. Videli smo, da obstajajo precejšnje razlike med posameznimi etičnimi skupinami. kampanja je bila tokrat precej daljša, kot so kampanje običajno dolge. Ta volilna kampanja se je začela že leto in pol pred 7. oktobrom. Veliko je bilo negativne retorike, veliko so se spuščali v pretekle dogodke. Sprememb ni, ista stranka je spet na oblasti. Se pravi, prišlo je zgolj do potrditve že obstoječega stanja. Seveda so tudi na teh volitvah zmagovalci in poraženci. Tako je na vsakih volitvah, stranke postajajo iste. Rad bi povdaril, kako pomembno je, da se izvajajo priporočila OSEA in ODHR-ja, takoj, ko bo predstavljeno končno poročilo o teh volitvah Priporočila podamo povsod, kamor odidemo kot misija za opazovanje volitev. Kadar nastopamo kot opazovalci strani Evropskega parlamenta ali kadar nastopamo skupaj s predstavniki OVSE-ja. V začetku januarja bom upal obiskal Sarajevo in to bom tudi povedal namreč, da si želim, da bi spoštovali priporočila. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Radoš je naslednji, izvolite. Hvala lepa, hvala lepa gospod predsedujoči. Poročilo kaže na to, da so te volitve vsaj tehnično gledano potekale dobro, izvedene so bile na kakovosten način, kar pa zadeva volitve. V Bosni na splošno bi rad izpostavil dve težavi, ki jih niso uspeli razrešiti v predvolilnem obdobju. Najprej, ko gre za volitve v zgornji dom parlamenta v Bosanski federaciji in v Republiki Srpski. To sta zgornja domova, ki bi naj ščitila pravice vseh treh narodov, ampak tako v enem kot v drugem domu predstavnike enega naroda ovirajo, ne ščitijo interesov vseh narodov, temveč zgolj tistega, kjer so bili izvoljeni. To je slabo, ker vzbuja veliko nezaupanja v celoten političen sistem. Potem je pa tu še vprašanje volitev v predsedstvo Bosne in Hercegovine. Naj bi izbrali tri predsednike. Vsak naj bi predstavljal enega od konstitutivnih narodov v Bosni. Hrvaški predstavnik je bil izbran oziroma izvoljen s pomočjo enega do treh odstotkov glasov hrvaške skupnosti, kar zagotovo ni dober način, kako izvoliti nekoga, ki naj bi zastopal hrvaško narodno skupnost upam, da bo komisija potem odpravila vse težave, ki se porajajo na zvezdni ravni v Bosni in Hercegovini, pa tudi v Republiki Srpski. Osrednja volilna komisija je tehničen organ, zato dvomim, da bo uspela nadoknaditi vse tisto, kar bi morali opraviti že v predvolilnem obdobju, ko se politični akterji niso uspeli dogovoriti o spremembi volilne zakonodaje. Mislim, da sta to dve vprašanji, na katerih bi morali v prihodnosti še veliko delati. Trenutno se soočamo s precejšnjo nelegitimnostjo, ko gre za volitve predstavnikov posamičnih narodnih skupnosti mislim, da to negativno vpliva na celoten institucionalni okvir v Bosni in Hercegovini. Hvala. Eh. Hvala, gospod Radoš. Gospa Zovko je naslednja. Hvala, gospod predsednik oziroma predsedujoči. Bom nadaljevala v angleščini. Moje pripombe letijo bolj na Hrvaško in Bosno in Hercegovino, čeprav so tam tri narodne skupnosti. Vedno bi morali stvari poimenovati, kadarkoli govorimo o tem, kdo vpliva v Bosni in Hercegovini. Predsednik Erdogan je leto pred volitvami obiskal Bosno, tam je vodil svojo kampanjo. Morali bi izpostaviti, da je Turčija odigrala največjo vlogo pri izvolitvi drugega člana predsedstva, ki zastopa hrvaško skupnost. Islamska skupnost je družina naložila, da bi vsaka morala glasovati za to, da bi v predsedstvu federacije bil še drugi hrvaški predstavnik, izvoljen pa naj bi bil z muslimansko večino. Zakaj se zdaj postavlja pod vprašaj ta vpliv? Rusija in Turčija se približujeta našim mejam. Razpravljamo o normalnih volitvah, ampak to ni normalna država. V tej državi je mednarodni nadzornik, pred 23 leti so podpisali Dajtonski mirovni sporazum. Kaj se bo zgodilo z Bosno, bomo videli v bližnji prihodnosti. Skrajni čas je, da resno vzamemo vsta pritisk in vpliv, ki se vrši v tej državi. Presenečena sem nad tem, da naših kolegov danes ni na tej seji. S tem zgolj kažejo, da ne jemljajo resno zadev, ki se odvijajo na jugovzhodni meji Evropske unije. Hvala lepa. Želi še kdo besedo, član delegacije, poročevalci v senci? Kot kaže ne. Frank bi povzel na kratko. Thank you, Edward, uh, Hvala lepa. Na kratko bom povzel. Namenoma nisem podal ocene o političnih zadevah v uvodu, kajti o tem bo govor v poročilu. Je kakon časo izvolili, ker je bilo to pravno mogoče. Na tak način si prav tako lahko razlagamo to izvolitev. Institucionalni in pravni okvir v Bosni ni več tak, da bi državi omogočal avtonomno, sodobno delovanje. Še vedno smo v kontekstu Daytona. Verjetno bodo slejko prej morali oblikovati postopek, ki bo deloval v okviru institucionalne ureditve po Daytonu. Večkrat smo že povdarili to, ne zgolj, ko gre za izvolitev enega člana predsedstva. Državljani niso ravno najbolj zadovoljni z eh, institucionalnim okvirom, niti z samopravno ureditvijo. To, kar je rekla gospa Zovko, drži. Seveda bo na volitve na Bavarskem prišel tudi. Avstrijski kancler. Če bi šel Plenković. Uh, v Bosno me to ne bi tako skrbelo. Če pa so v Bosni prisotne Saudova Arabija, Turčija in druge, me to predvsej skrbi, zlasti, če so ti akteri prisotni v Republiki Srpski. Kot sem povedal že na koncu misije na tiskovni konferenci, če Bosna kdaj postane članica Evropske unije, potrebujemo enega samega sogovornika iz te države, ne treh. In vsi, ki jih to zadeva, bi se lahko potrudili za to, da izberejo enega samega sogovornika. Nekdani predsednik Republike Srpske pa je najavil, da bo na sestankih predsedstva sodeloval preko videokonference, da ne bo potoval tja na zasedanja. Stvari so se sicer zdaj malce spremenile. Zadeve, ki se odvijajo na jugo-vzhodni meji Evropske unije, so vsaj zame zelo zaskrbljujoče. Veliko hrupa zganjamo zaradi Kosova in Albanije, precej manj hrupa pa zganjamo zaradi Bosne, kar se mi ne zdi prav. Očitno je, da imajo vahabisti svoje oporne točke približno tisoč kilometrov od meje. Evropska unija bi tu morala nedvomno biti bolj dejavna. Hvala. Hvala lepa za to poročanje. Kot kaže, še kar nekaj odprtih vprašanj ostalo. K temu se bomo še vrnili. Naj pa točka 25, poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018. To bo druga razprava o tej temi. Na odboru AFET naj bi 6. decembra glasovali o tem. Poročevalca pa bom poprosil, da predstavi kompromisne predloge sprememb, kolega Preda. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot ste že povedali, gre za drugo razpravo o tej temi. Konec avgusta smo se začeli pogovarjati o novem poročilu. Od takrat se je marsikaj zgodilo. Vloženih je bilo kar nekaj predlogov sprememb, tudi sam sem jih vložil kar nekaj, ker sem želel upoštevati razvoj dogodkov v zadnjem obdobju. Kot prvo, v Bosni so potekale volitve, kot smo ravno kar slišali, kar nekaj pozitivnih stvari se je tudi zgodilo in to je treba omeniti. Od konca avgusta so sprejeli strategijo na področju energije, potem so spremenili tudi zakon o kazensko-pravnem postopku. Dolgo smo čakali na to, uspelo jim je unesti vse te spremembe še pred volitvami. Sam zaradi znakovne omejitve nisem uspel nekaterih vprašanj obravnavati bolj poglobljeno, potem je bilo potrebno še zagotoviti prevod. Vključil sem še en odstavek v poročilo v zvezi z zunanjimi vplivi v Bosni in Hercegovini. Evropska unija bi morala več storiti s tem v zvezi, kajti ti vplivi tudi onemogočajo državi, da bi napredovala na poti v Evropsko unijo in da bi zagotovila politično stabilnost. 190 predlogov sprememb je bilo uloženih temu poročilu, kar je nekoliko nenavadno. Zadeve se vendarle niso tako zelo spreminjale na bolje ali na slabše od zadnje razprave. 27 kompromisnih predlogov sem oblikoval, vanje vključil 124 od 190 predlogov sprememb. Skušal sem biti čim bolj vključujoč, vseeno pa sem se želel držati določene rdeče niti v tem poročilu, da bo poročilo tudi razumljivo. Sporočevalci v senci smo se sestali v Strasburu, zdaj pripravljamo končne kompromisne predloge. Hvala lepa poročevalcem v Senci za opravljeno delo, hvala lepa tudi Toninu Piculi, ki se nam je pridružil pri tem delu kot vodje delegacije, ki dela na vprašanju Bosne in Hercegovine in Kosova. Ne bom podrobno predstavljal teh 27 kompromisnih predlogov, gospod predsedujoči, predstavil bom zgolj nekatere ključne misli. Že na začetku sem povedal, da smo v predlogih sprememb upoštevali pomembna vprašanja. Enakopravnost, svoboda izražanja, mediji, boje proti korupciji, ekstremizmu, terorizmu, neodvisnost sodstva, tako kot v preteklih letih, so se tudi tokrat ponovno izpostavile te tematike preiskava vojnih zločinov, potem vprašanje razseljenih oseb zaradi konfliktov, migracije. Letos je bila to veliko bolj vroča tema kot v preteklosti. Pa tudi vprašanje zaščite okolja se redno pojavlja. Kaj je ključno sporočilo kompromisnih predlogov? Kot prvo, upam, da bo Bosna čim hitreje odgovorila na vprašanje Evropske komisije. Tako se bo tudi lažje pripravilo mnenje v zvezi z pripravljenostjo te države, da postane kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Mnenje se še pripravlja, nekoliko zamujamo. V Sarajevu smo namreč obljubili, da bomo prvo poročilo pripravili čim hitreje. Obljubili so nam tudi, da nam bodo hitro posredovali odgovore, nekje sredi septembra, morda malce kasneje, pa jih še vedno nimamo. Morda bodo zdaj vsi trije izvoljeni v predsedstvo prišli v Bruselj in podali te odgovore. V predlogih sprememb je govora tudi o tem, kako se bodo izvajali volilni rezultati, Mi si želimo, da ne bi prišlo do kakršne koli blokade pri oblikovanju vseh organov. Razumemo, da bo to trajalo kar nekaj časa, glede na kompleksnost te države. Trostransko predsedstvo je imelo ustanovno sejo predvčerajšnjim, to je dobro. Nekdani hrvaški član predsedstva je bil na Hrvaškem. Dodik se je z ruskim in kitajskim veleposlanikom usklajeval, tako da mislim, da vam je približno jasno, v katero smer gredo stvari. Pred tremi dnevi je bila vzpostavljena tudi skupščina v Republiki Srpski. Kaj lahko mi še storimo na tem področju? lahko prispevamo k temu, da se bodo na vseh ravneh čim hitreje konstituirali organi, kajti to bo koristilo tudi državljanom samim. Če jim bo to uspelo storiti do konca leta, je to odlično. Glede predstavniškega doma znotraj federacije, tu je treba odpraviti vrzel, ki je nastala po sprejetju odločitve ustavnega sodišča v zvezi s primerom Ljubič obstajajo težave s političnim zastopanjem v državi. Ugotavljamo tudi, da so v primeru Sedi Finči nekoliko skušali instrumentalizirati sodbo Evropskega sodišča. Mi smo zauzeli nekoliko drugačen pristop kot leta 2014. Osredotočili smo se na gospodarske spremembe. Vedno smo rekli, da se mora spoštovati sodbo Evropskega sodišča Sedesenči, da moramo poskrbeti za to, da se bodo o reformah dogovorili. Teh vidikov nismo nikoli zanemarjali. v kompromisnih predlogih ponovno izpostavljamo potrebne ustavne in politične reforme, te bi se morale speljati v najkrajšem možnem času. Zaključujem, gospod predsedujoči, in še mnenje volilne komisije. Mislim, da bi to mnenje moralo prispevati predvsem k nadaljnem razmisleku o zakonodajnem okviru, ki velja v tej državi upam, da se bo država ponovno usmerila proti Evropski uniji, takoj, ko bodo konstituirani vsi organi. Hvala lepa. Hvala. Gospod Tonino Picula pa je sedaj naslednji govornik. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se seveda želel zahvaliti kolegi Kristjanju Danu Predi za uh, sodelovanje pri pripravi tradicionalno zahtevne resolucije. Ko gre za predlog letošnje resolucije o poročilu v eh, BIH, vemo, da je od eh, zadnje do sedanjega poročila so potekale eh, volitve, ki naj bi potekale na podlagi novega ustavnega zakona. Tako se v tem obdobju Bosna in Hercegovina sooča z vsemi kritičnimi značilnostmi svoje ureditve. Zlasti legi, načelo legitimne zastopanosti konstitutivnih narodov tukaj ni bilo ustrezno uh, spoštovano, saj so drugi, ne pa uh, konstitutivni narodi, volili svoje predstavnike. Situacija se torej ni, nažalost, spremenila ampak treba je povdariti, kaj je, kaj je temeljni vzrok eh, težav. Gre za tako imenovan kantonski sistem države. Če bi to spremenili, bi država lahko postala bolj eh, vključujoča in učinkovita, zasnovana na eh, načelih subsidijarnosti in demokracije, ki bi zagotovila enako zastopanost tako entitetam kot posameznikom. Ko gre za ne uh, konstitutivno delovanje kaže eh, tudi dejstvo, da odločba oziroma sodba uh, sod, Evropskega sodišča v uh, zadevi uh, Sejdu Finci ni bila izvedena. Upam, da se bodo oblasti uh, konstituirale, preden bo potrjena nova komisija in po naslednjih parlamentarnih volitvah. Prevelik politični vakum v tej državi ne bi bil prvič, to bi samo zaostrilo situacijo. Potem je moč prebrati tudi v sklepih zadnjega sveta za zunanje zadeve. Žal napredka ni moč zaznati, v velikih delih države situacija stagnira. Upam, da bomo še v tem mandatu, imeli boljšega partnerja v skupščini Bosne in Hercegovine, zlasti ko gre za sodelovanje v skupnem odboru za stabilizacijo in pridruževanje. Dosedanje delo v tem eh, odboru je takšno, da ostaja Bosna edina na Balkanu, ki nima eh, evropske perspektive in nima ustreznega parlamentarnega sistema. Hvala. Sedaj dajem besedo gospodu Kukanu, ki je predsedojoči um, odbora. skupine B v Avetu. Gospen gospodje, upam, da bomo sedaj enkrat le eh, začeli doživljati reforme, ki bodo prednostna naloga v Bosni, če bi želela se pridružiti najbolj pomembne teme, s katerimi se sooča država, tudi z izboljšavami tržnega gospodarstva, boja proti korupciji in izboljšanju eh, svobode izražanja mnenja in svobode medijev, so tiste zadeve, ki jih je treba zlasti poudariti. Ker delegati pih ne sodelujejo v nekaterih eh, eh, organih eh, in dejavnostih v okviru OVSE-ja, je bih še vedno v zelo slabi situaciji. Celo vrsto sodb Evropskega sodišča še niso začeli izvajati. Tu se morajo stvari spremeniti. Potem treba je se osredotočiti na tiste posameznike, ki poskušajo preseči etnične in verske delitve v BIH in ki so resnično aktivni v interesu vseh. Naj omenim en promen. V jajcu so visokošolski študenti dobili nagrado Maxa van der Stula zaradi uh, velikega poguma, ki so ga pokazali v uh, Eh, svojem aktivizmu. Protesti v Banja Loki, ko gre za zadevo Brebičevič, so samo en primer tega. Mislim, da moramo pohvaliti in podpreti tiste, ki se borijo za svobodo izražanja, proti sovražnemu govoru, proti sovraštvu zaradi verske pripadnosti. Pot naprej za bih, ki bo postala ali naj bo postala sodobna državljanska entiteta, mora biti zasnovana na uh, spoštovanju teh pravic. Hvala, gospod Kukan. Naslednji govornik bo gospod Papadak. Hvala. Želel bi se zahvaliti <clears throat> poročevalcu ki je sprejel veliko naših predlogov sprememb pri oblikovanju kompromisnih predlogov sprememb, zlasti ko gre za socialno razsežnost. Ta je prednostnega pomena pri vseh pristopih eh, Evropske unije v procesu pridruževanja Bosne in Hercegovine. Pomembno je, da zakonodajni okvir v Evropi, Bosni in Hercegovini pri spremenijo, pri čemer morajo upoštevati interese vseh deležnikov in sicer na ta način, da bodo državljani te države v vsakodnevnem življenju imeli koristi od tega. Gre za zagotavljanje delovnih mest in za zaščito občutljivih eh, segmentov prebivalstva pomembno je, da organizacije civilne družbe vključijo v celotni proces, da bodo ti imeli lahko možnost verjeti v boljšo prihodnost. Premalo je sprememb v kompromisih v 10. in 23. predlogu sprememb in 172. predlogu sprememb. Ne bom se spuščal v te podrobnosti. Pripombe bom poslal gospodu Predi. Kot Evropski parlament moramo pokazati še bolj kot do sedaj to, da obstaja evropska perspektiva za Bosno in Hercegovino. To bi bilo gotovo koristno za državljane, bi jih pri vodenju lastne države. tako da lahko verjamejo, da bodo vsi dobili svobodo za to, da sledijo, uveljavljajo svoje interese in versko prepričanje. Upam, da bomo prišli do situacije, ko bo njihov eh, zakonodajni okvir v skladu z akijem. Seveda pa so v ta namen potrebne ustavne spremembe sodelovati moramo pri ustvarjanju drugačne miselnosti in politične kulture, ki bo zasnovana na vzajemnem razumevanju. Z gospodarskimi spremembami je moč zagotoviti napredek pri, v približevanju Evropi, tudi ko gre za socialne pravice, ko gre za boj proti nekaterim stereotipom, ki obstajajo v eh, njihovi skupnosti. Na koncu naj rečem, da kot Evropski parlament je za nas še bolj pomembno, da eh, zavihamo rokave in pomagamo Bosni in Hercegovini, da bo izboljšala svoje delo. Hvala, gospod Popadakis, gospod Rado. Hvala, gospod eh, Kukan. Zahvaljujem se gospodu Predi za dobro sodelovanje in celovitosti tega poročila, čeprav tokrat ni bilo enostavno zagotoviti te celovitosti poročila. Sam bi želel nekaj več spregovoriti o vprašanju ustave. Večkrat v tej resoluciji pozivamo k ustavnim spremembam, ampak to ne delamo prvič drugih mehanizmov kot poziv za, k, za ustavne spremembe, mi, ko gre za razvoj Bosne in Hercegovine, nimamo. Torej, te ustavne spremembe v BIH se morajo zgoditi. To bi morda pomenilo tudi spremembo detonskega sporazuma, kar je še težje politično vprašanje. Ne izvajajo, izvajajo se sodbe v primeri v, v, v, Sevdi in Jeftič. In eh, to pomeni, da odločbe ustavnega sodišča bih v zadevi Ljubič tudi niso izvajane v praksi, gre za pravico državljanov do sodelovanja v volivnem procesu. Poleg teh treh sod, ki jih omenjamo, pa obstaja več deset drugih sodb ustavnih sodišč Bosne in Hercegovine, ki se ne izvajajo. BIH ima štiri paralelne pravosodne sisteme, ti niso med seboj usklajeni, kar je še bolj eh, nespremljivo, pa je, da nasprotuje eden drugomu, so kontradiktorni. Te klasične slabosti ima ta država v razvoju, ko gre za pravosodni sistem, eh, ko gre za njegovo kakovost in učinkovitost, ampak problem je, da so ta sodišča štiri, štiri eh, pravosodni sistemi kontradiktorni eden drugemu in na tem bi morali delati v prihodnje, kajti delovanje cele države je zaradi tega dejstva nezakonito, to ustvarja nezaupanje državljanov v inštitucije države, istočasno pa gre za nacionalne komponente in zato se uh, ustvarja etnično nezaupanje v Bosni in Hercegovini. Če Bosna ne bo uh, imela inštrumentov za spremembo ustave, ne dejtonskega sporazuma, se bo treba osredotočiti predvsem na usklajevanje pravosodnih sistemov Bosne in Hercegovine in treba bo uskladiti štiri pravosodne sisteme, tako da bo zaupanje v državo, zasnovano tudi na delu in na spremanju sodb ustavnih sodišč. Le na ta način bi se sodbe lahko izvajale v praksi in tako bi se eh, zaupanje državljanov v celo državo lahko okrepilo. Hvala. Gospod Belder. Eh, ali je svedek kolega Preda, hapri danke. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem kolegi Predi, Preda. Prejšnji teden smo imeli kot eh, poročevalci v senci zelo koristen učinkovice stanek. Sedaj sem prisluhnil govornikom danes do povdne in ugotovil, da je cela vrsta kompromisov že dosežena. ugotovili smo v tem poročilu znova, da situacija v Bosni in eh, Hercegovini ni dobra. Naj spomnim na Slavenko Drakolič, ki je enkrat rekla, sama sebe vidim na, v prvi vrsti kot Hrvatico, sem pa tudi državljanka Evrope. Thank you very much. Now I give it floor to... Hvala, sedaj pa gospa Zovko. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za dobre želje, ki ste jih naslovili na Bosno in Hercegovino. Sama sem kar nekaj let bila bosanska veleposlanica in tudi sama želim, tudi kot poslanka, vse dobro tej državi, državi, ki išče svojo dušo in svoj duhovni izraz. Pred nedavnim je moj predsednik vlade na Evropskem svetu govoril o Bosni in Hercegovini. Rekl je, da, so, da, da je duh detonskih sporazumov ušel in da poskušamo sedaj najti si, rešitev za situacijo, ki je pač zaradi tega nazala. V ponedeljek uh, je o tem govoril na zasedanju sveta za zunanje zadeve. Predsednik eh, naše vlade, gospod eh, Plenkovič, je predsedoval temu sestanku. Gre za sestanek, ki je bil posebej organiziran o eh, Bosni in Hercegovini. In poudaril je, da vsekakor Bosno in Hercegovino hočemo ohraniti kot delujočo državo. 150 tisoč beguncev iz Bosne in Hercegovine imamo na Hrvaškem in hočemo ohraniti mir in red na meji. V parlamentu smo sprejeli štiri resolucije, ki poskušajo najti srednjo pot med dvema ekstremizma. Srednja pot je resnično tista, ki jo hočemo, zato smo glasovali na plenarnem zasedanju in končno bi morali Evropsko komisijo prisiliti, da naše resolucije začne izvajati. Sicer ne vem, kaj tu počenjamo. Nove resolucije sprejemamo, da v redu, ampak ali smo lahko realni pri tem? Naše evropske resolucije ne pomagajo. Srednja pot je edina pot, ki bo pomagala Bosni in Hercegovini skupaj z izvajanjem zahtev iz naše rezolucije, spoštovanje mirovnega, dejtonskega mirovnega sporazuma in vrednot, ki eh, so zasnovane na naših prepričanjih. Nikogar drugega ne vidim, da bi želel govoriti. Gospe Mikeli, dajem besedo v prihaje z komisije iz generalnega direktorata NIR. Hvala, predsedujoči poslanke in poslanci. Najprej naj se zahvalim za poročilo gospodu Predi. To odraža tudi ugotovitve komisije, ki je to zapisala v poročilu iz aprila letos. V vašem in našem poročilu je jasno pokazano, prikazano, da se Bosna in Hercegovina, če želi napredovati na svoji evropski poti, soočila z mnogimi izzivi. Komisija je seveda pripravljena podpirati državo v tem postopku približevanja Evropski uniji. Bolj konkretno, veste, da pripravljamo mnenje o Bosni in Hercegovini in njeni prošnji za eh, članstvo. To bo postavilo okvir za reforme, ki so potrebne v Bosni in Hercegovini, da bi se približali Evropski uniji. To mnenje bo poudarjalo vidike pravnega in, in eh, ustavnega sistema bih, ki niso združljive z našim akijem in našimi standardi. Potem bodo organi in politično vodstvo Bosne in Hercegovine morali najti rešitve za razreševanje teh dilem, ampak jasno je, da politični sistem se je odločil v Bosni in Hercegovini, da bo zaprosil za članstvo v Evropski uniji. Če bodo spremembe, dopolnitve potrebne za to, da bodo skladni z zahtevanimi standardi, potem bodo obstoječe pravne inštitucije in celotni sistem se morali temu ustrezno prilagoditi. Z našega stališča je pomembno, da se čim prej vzpostavijo inštitucije, da bodo lahko napredovali z potrebnimi reformami s političnim vodstvom se o tem že pogovarjamo. Gre za socialno-gospodarske reforme, ki so potrebne in kasneje še dodatne. Evropska komisija je seveda pripravljena podpirati, pomagati tej državi v tem procesu in pomagati pri iskanju rešitev, ki so skladne z našimi standardi in z našim pravnim redom. To je vloga komisije v tem procesu. Seveda pa se veselimo sodelovanja na tem področju tudi z vsemi evropskimi inštitucijami. Evropski parlament bo seveda in lahko pri tem igra pomembno vlogo. Zato se veselimo tudi sodelovanja z vami. Hvala. Uh, Hvala. Vsi, vsi zainteresirani ste sodelovali v tej razpravi, sedaj pa vam prosim poročevalca, da naredi povzetek. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za njihove pripombe in odzive. Par besed na kratko. SAPC. Gospod Picula je to večkrat že omenil. Zelo pomembno je, da ne bo prišlo do blokade pri oblikovanju SAPC-ja. Če bo prišlo do te blokade, bo to korak nazaj. Pomembno je, da se priznajo vsi kandidati, zato bi res rad ustrajal na tem. Gospod predsedujoči, vesel sem, da ste omenili tudi sovražni govor, etnična razhajanja. To se poraja tudi v nekaterih naših državah, članicah, v posamičnih regijah. Ampak problem pri Bosni je, da, Diskurs, ki ga vodijo, temelji tudi na zgodovinskem spominu še iz časa vojne, kar zagotovo ne prispeva k odpravljanju napetosti. Glede pripomp gospe Zavko. Naša sporočila morajo biti usklajena s poročili sveta, se strinjam. Omenila je tudi vlogo našega kolega Plenkoviča v okviru sveta, ampak naša sporočila so enaka sporočila, kot jih pošilja svet. Želimo si, da bi se organi čim hitreje konstituirali, želimo si, da se izpelje reformna agenda ter da se spremeni volilna zakonodaja. Ampak o tem se morajo dogovoriti prebivalci Bosne in Hercegovine, saj nismo mi tisti, ki lahko karkoli sprejmemo v njihovem imenu. Ne moramo biti niti medijatori, niti pogajalci, ker smo trenutno zaposleni s številnimi drugimi zadevami. Hvala lepa vsem še enkrat in se vidimo v naslednjem glasovanju. Hvala. Hvala, s tem smo končani razpravo o točkah, ki se nanašata na Bosno in Hercegovino. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri tem. Naslednji dve točki se nanašata na Afganistan. Obravnavali bomo skupaj točko 26 in 27. Eh, sporazum o sodelovanju in partnerstvu je bil sklenjen s to eh, Islamsko republiko Afganistan. Torej, o tem bomo najprej govorili, potem pa o sodelovanju med EU in, in, in Afganistanom. Nekaj besed o voda. Afganistan mučijo že skoraj da 40 let različni vojaški spopadi. Kot znak poglabljanja s, eh, vezi, solidarnosti in dolgoročne zavezanosti razvoju Afganistana je Evropska unija izpogajala sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj, ki je bil podpisan 18. februarja lani. Delno in začasno je začel ta sporazum veljati 1. decembra 2017. Polna ratifikacija držav članic in te, v tem parlamentu pa še poteka. Naš odbor se je odločil za to, da odpremo dva paralelna postopka. Najprej zakonodajno resolucijo, ko gre za postopek soglasja in drugo spremljajočo resolucijo, ki dovoljuje parlamentu izraziti svoje mnenje o odnosih med EU in Kazahstan. DV in INTA bosta pripravila svoje mnenje. Sedaj bom dal besedo poročevalki gospej Fotigi. Mislim, da nje ni tukaj na sestanku gospod Čambacki, naš spoštovani kolega, bo predstavil eh, ti dve poročili v njenem imenu. Hvala, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Gorim v imenu kolegice Fotige, ki je poročevalka. Opravičuje se, ker ni mogla priti danes sem zaradi zdravstvenih težav. Prosila me je, naj predstavim njeno mnenje. Gre za peto leto transformacije Afganistana, ki se je začela leta 2014. Ta transformacija, ta prenova se je začela z umikom mednarodnih mirovnih sil. Glede na vse preostale izzive, v glede razvoja družbe in varnosti v Afganistanu, je treba reči, da se država sooča z resnimi težavami. Gospodarska rast je zelo nizka, brezposelnost je visoka in veliko je notranje razseljenih oseb zaradi konfliktov, ki potekajo. Obstaja pa tudi še cela vrsta drugih eh, težav, ki mučijo državo. Afganistan in konflikti v njem ogrožajo ljudi, ki so izpostavljeni terorističnim napadom. Prihajajoče predsedniške in parlamentarne volitve v Afganistanu so trenutek, ko se morajo politični voditelji tam združiti in zagotoviti stabilnost in varnost eh, države. To, bo moč doseči samo, če bodo to delali na mikroravni mm, in na makroravni. Glede tega sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj je treba povdariti, da je Evropska unija zelo pomemben partner Afganistana. Takšna je trenutna situacija v Afganistanu. Nekaj priporočil, ki bi jih morda lahko oblikovala Evropska unija na tem področju, bom sedaj predstavil. Treba je vzpostaviti nek pravni okvir za sodelovanje med EU in Afganistanom za večjo varnost in za proaktivni pristop pri usposabljanju na področju boja proti teroristom. Pomagati je treba Afganistanu tudi pri ustanavljanju vseh potrebnih inštitucij, zlasti, ko gre za razvoj potrebnih politik na področju družbenega in gospodarskega razvoja. Lotiti se je treba najbolj resnih izzivov, s katerimi se sooča Afganistan. Pri tem bo potrebno pripraviti tudi nekaj priporočil in ukrepov, pri katerih lahko Evropska unija sodeluje. Naprimer, podpreti je treba nove politike vlade, potem boj proti proizvodnji in dobavi eh, drog, mamil. Potem še naprej je treba eh, s pomočjo misij Združenih narodov usposabljati lokalne sile, policijske in vojaške. Podpirati je treba mirovni, prim, spor, mirovni proces med eh, lokalnim prebivalstvom. Veliko je odprtih vprašanj, ki jih povdarja to mnenje in na ta vprašanja bomo morali najti odgovore. 30. novembra bo potekala konferenca o Afganistanu in zato je treba to tematiko še dodelati. Gospa Fotiga se na koncu veseli sodelovanja z vsem in vsakomer, ki bomo pripravili to poročilo tudi s poročevalci v Senci. Hvala. Hvala lepa. Začenjamo z razpravo. Najprej Arno Danžan. Just une note, euh, la traduction française. Les trois... Hvala lepa. Torej, govorimo o NATO, ne o ZN. To sem želel sporočiti francoskim tolmačem. Hvala gospi Fatiga za poročilo, ki temelji na dejstvih. Mislim, da moramo biti pri tej situaciji zelo realistični in pozorni. V pododboru, ki mu je gospa Fatiga predsedovala, pred nekaj meseci smo gostili nekaj strokovnjakov, ki so govorili o tem, da so se razmere izboljšale, da talibani dajejo v tisku, da so močni, ampak pravzaprav gre tukaj za nekakšno prevaro. Eh, talibani naj bi bili dejansko obupani, no ampak to vse skupaj ni bilo res, razmere niso dobre. Talibani so razširili svoj vpliv po teritoriju. No, eh, kar se pa tiče ciljev, Eden izmed naših ciljev je seveda ta, da bi se zauzeli za pravno državo, da bi se bojevali proti pravni državi. Pravzaprav se za to zauzemamo že od leta 2011. Želimo nuditi podporo Afganistanu, ampak realistični moramo biti glede ciljev, ki jih je moč doseči. Uh, Prav tako moramo v razpravo vključiti element pogojevanja. Ne vem, ali so naši afganistanski sogovorniki vedno pripravljeni prispevati k doseganju ciljev na področju boja proti, proti korupciji in pa trgovini z drogami. tukaj kroži kar nekaj uh, olepšav. Olepšava je, če rečemo, da se sosednje države ne strinjajo vedno za našimi cilji za stabilni in napredni Afganistan. Nekatere izmed teh uh, sosednjih držav želijo destabilizirati celotno regijo. In pa še nekaj v zvezi z trenutnim mirovnim procesom, ki je zelo krhek in je še v povojih. Ne vem, ali je smiselno, da tukaj vse mečemo v isti koš, torej eh, talibane in druge različne teroristične skupine. Če naj bi bili talibani naši sogovorniki v mirovnem procesu, je tukaj še vedno upor uh, drugih um, uporniških skupin. In vseh teh ne moremo metati v isti koš. In če želimo, da bi tuje sile pomagale in podpirale mirovni proces, na dolgoročen način, potem moramo biti tukaj izredno previdni. Razmisliti moramo o tem, kako lahko oni prispevajo k mirovnem procesu. Hvala lepa. V imenu SD dobi besedo gospod Picula. Hvala lepa. Govorim v imenu Dora Frunzulike. in bom prebral njegovo izjavo. Čestitam gospe Fatiga za odlično delo. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj potrjuje zaveze Evropske unije, da želi okrepiti politično in gospodarsko sodelovanje z Afganistanom, recimo na področju zdravja, migracije, razvoja podeželja, izobraževanja in tehnologije. Zavezani smo tudi ukrepom boja proti korupciji, pranja, pranju denarja, mm, trgovini z ljudmi in pa trgovini z drogami. Dejstvo je, da ima 10 eh, milijonov ljudi samo omejen dostop do zdravstvenih storitev afganistansko vlado je treba podpreti in ji pomagati zagotoviti osnovne zdravstvene storitve. Predvsem gre tukaj za ranljive skupine ljudi, ženske, deklice, otroke. Treba se pa spopasti tudi z problemom eh, duševnega eh, zdravja. Leta 2014 od leta 2014 so prisotne mm, tuje vojaške sile v Afganistanu, no ampak potem se je varnostna situacija začela slabšati. Osnutek eh, poročila je dobro izhodišče za nadaljne delo, ampak eh, pri nekaterih točkah bi morali dodati nekaj več vsebinskih pojasnil. Recimo trditve v zvezi z negativnimi vplivi sosednjih držav na Afganistan. Podariti moramo pogojevanje in pomen dialoga z talibani. Istočasno moramo okrepiti naša prizadevanja za boj proti trgovini z drogami, kajti to financira um, teroristična dejanja in pa druge gospodarje vojne v tej državi. Hvala lepa, upam, da bomo še naprej konstruktivno sodelovali v zvezi s to pomembno temo. Hvala lepa v imenu Alde, da bi besedo Petra Austrevičius. Hvala. Čestitam kolegici Ani Fotika za odlično delo. Poročilo je dobra osnova za nadaljne razprave in predloge sprememb. Sporozum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj eh, predstavlja zavezujoč zakonit okvir. To je pomembno za odnose med EU in Afganistanom. In Ana Fotiga je se skupaj dobro predstavila. To je tudi v skladu z sklepi sveta 19. septembra letos. strinjam se z oceno kolega Danžana, vsaj kar se tiče mirovnega procesa za namen doseganja trajnostnega miru v Afganistanu. Res je, da moramo biti previdni, sodelovati moramo s številnimi partnerji in sosednjimi državami. Ampak edina možna rešitev mora biti doseganje trajnostnega miru, um, torej doseg trajnostnega miru v Afganistanu. V tem smislu bi želel dodati nekaj predlogov sprememb k besedilu Ane Fotiga mislim, da bi morali bolj poudariti povezavo med razvojem in varnostjo. In eh, treba je podariti pomen močnih demokratičnih institucij, razvoja podeželja, eh, korenjenja revščine. Eh, to, ta področja so naše prednostne naloge. Drugič, regionalna razsežnost. Tudi to je zelo pomembno. Uložil bom nekaj predlogov sprememb v zvezi z regionalno povezljivostjo države Osrednje Azije. Imajo pomembne projekte sodelovanja, izgraditi želijo nekatere pomembne medregionalne infrastrukturne projekte in tudi to bi morali povdariti v tem besedilu. Kar se tiče evropskih sredstev, Tukaj bi mm, se morali zavzeti za večjo preglednost. Ne na zadnje je Evropska unija najpomembnejša donatorka Afganistanu, 100 milijonov evrov letos, letno dobi Afganistan iz Evropske unije. Tukaj pa so seveda tudi prispevki držav članic. Mislim, da bi morali eh, oceniti tudi nedavne parlamentarne volitve, ki so potekale 27. oktobra. rezultati še niso bili objavljeni. Ampak vseeno bi morali dodati tudi nekaj besed o teh volitvah. Uložil bom nekaj predlogov sprememb v zvezi z eh, vedno večjim nasiljem eh, talibanov, potem tudi v zvezi z trgovino, z položajem žensk in pa o pomenu potencijalnih naravnih virov za afganistansko gospodarstvo. Te bi morali pridobivati na vzdržen način. Veselim se sodelovanja za Ano Fotigo, pripričan sem, da bo končno besedilo še boljše od sedanjega. Hvala lepa v imenu zelenih, gospa Valero. Hvala lepa, govorila bom švedsko. Želela bi govoriti o določenih točkah, ki jih v besedilu ni. Vsi vemo, da se razmere v Afganistanu slabšajo in ne obratno v začetku beremo pojem Joint Way Forward. Tukaj govorimo tudi o migracijah in o, na to se bomo sredotočila. K nam prihaja veliko migrantov iz, uh, Afganis, iz Afganistana. S tem je povezana tudi naša zunanja in migracijska politika. Afganistanski minister za migracije je na švedski televiziji izjavil, da nikakor ne bi smeli pošiljati nazaj afganistanskih migrantov, kajti v Afganistanu niso varni nevladne organizacije poročajo o 53 eh, mladih, ki so bili poslani nazaj v Afganistan iz Norveške, iz Nemčije in drugih držav. Ti mlade potem novačijo talibani in druge kriminalne skupine. Mi skušamo skleniti sporazum o ponovnem sprejemu z Afganistanom. Ampak v tem primeru bi morali vrniti tudi ljudi, ki so se zatekli v Iran. Tu bi lahko šlo za milijone ljudi. Afganistan pravzaprav spoh ne bi mogel ponovno sprejeti vseh migrantov in beguncev. Tukaj gre res za veliko število ljudi in zato moramo biti pri tem odgovorni. Saj ni prišlo toliko beguncev in migrantov v Evropo. In razumeti moramo, kakšni problemi obstajajo v tej državi, zato moramo biti previdni pri vračanju teh ljudi. V Afganistanu obstajajo tudi konflikti med posameznimi narodnostnimi manjšinami. Afganistan ni popolnoma homogena država. Zato ne moremo ljudi kar poljubno pošiljati nazaj. Posebno izpostavljene so manjšine šitskih muslimanov. Tudi v Afganistanu obstajajo ogrožene skupine, zato moramo biti previdni. Skratka, ne gre samo za vojaško posredovanje, ampak gre tudi za civilni angažma. Afganistanu moramo nuditi razvojno pomoč tako da ne bo tako, da mladi ne bodo imeli druge možnosti, kot pa da se ali pridružijo talibanom ali pa od tam zbežijo. Jaz bi v to poročilo vključila še kar nekaj um, različnih tem in um, to bom tudi naredila v obliki predlogov sprememb. Ja, vielen Dank. Äh, Gospa Lüzing, hvala lepa za poročilo. Dobro je, da v poročilu govorimo o krepitvi položaja žensk, o enakosti spolo, o boju proti revščini, o razvojnih ciljih ZN, govorimo o partnerskem dialogu in o sodelovanju. Jaz se ne strinjam popolnoma z gospodom Danžonom. To se mi ne zdijo dvojna merila verjetno ne moremo vsega doseči kratkoročno gledano. Se pa sprašujem, ali so ukrepi, ki so opisani v poročilu, primerni za to, da bi dosegli prej omenjene cilje. Recimo, uloga zasebnega sektorja oziroma odnos med zasebnim in javnim sektorjem. V členu, eh, v odstavku 18 govorimo o krepitvi naložb iz Evropske unije, neposrednih naložb. Te bi naj pomagale tudi zasebnemu sektorju. Potem v 37. odstavku je govora tudi o investicijah v infrastrukturo, ustanovili, naj, poskrbili naj bi za ustrezen eh, okvir za neposredne tuje investicije, naj bi spodbujali tudi um, infrastrukturo naravnih virov. Vse to so ukrepi, kjer imamo že kar nekaj izkušenj v primeru drugih držav in izkušnje niso bile dobre. Takšni ukrepi ne vodijo do izboljšanja življenskih razmer za večino prebivalstva, ne, prej nasprotno. Zato se mi zdi bolje, da bi poskrbeli za javne programe in investicije v javni sektor. Vire je treba koristiti na takšen način, da bo to v, v prvi vrsti koristilo afganistanskemu prebivalstvu. Po desetih letih eh, zahodnega vojaškega posredovanja je seveda situacija katastrofalna po našem mnenju je prisotnost sil NATO prej eh, del problema, kot pa del rešitve. Mislim, da oni niso prispevali k miru in varnosti. In ne nazadnje. Eh, bi želela izraziti svoje strinjanje z gospo Valero. V 28. členu je omenjeno sodelovanje na področju migracij. Eh, tukaj bi naj šlo tudi za sporazum o ponavnem sprejemu in eh, to pogojujemo celo za razvojno pomočjo. gospa Valerio govorila o tem. Jaz mislim, da je neodgovorno, da bi begunce vračali v to državo. Po našem mnenju razvojne pomoči ne smemo pogojevati oziroma povezovati za migracijsko politiko. In uh, mi nasprotujemo temu, da bi pogovali našo razvojno pomoč z sklenitvijo uh, takšnih uh, sporazumov o ponovnem sprejemu. Na to temo bom vložila tudi nekaj predlogov sprememb. Hvala lepa, gospa Jumadi. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ana Fatiga si po mojem mnenju zaslužil vso pohvalo za besedilo, ki ga je pripravila. Besedilo je zelo ravnoteženo. Par pripomp bi imela. Kot prvo, veliko negativnega slišimo, ampak vseeno bi morali povdariti udeležbo na volitvah. Čeprav volitve niso bile izvedene na popoln način, je kar zadeva Afganistan znak velikega poguma, da nekdo kandidira na volitvah in da se udeleži volitev. Kaj želim še povedati v zvezi s tem, kar je povedal kolega Donžon? Njegove pripombe so bile res na mestu. Rada bi podarila par težav, s katerimi se soočamo. Kot prvo, zelo raznolika etnična sestava država, potem medetnične napetosti, boji, vse to se odraža tudi na vladni ravni. Vlada namreč nima nobenega vpliva v nekaterih območjih in regijah. V Afganistanu je ključen problem še vedno boj proti drogam. Je pa to pomembno z vprašanje tudi z vidika zagotavljanja gospodarske stabilnosti v Afganistanu. Ne moremo podajati zgolj političnih izjav, storiti moramo več na terenu. V vaseh je za ljudi droga edini način, kako lahko zaslužijo za svoje vsakodnevno življenje. Rešiti je treba problem, ki ga predstavljajo droge, kajti dokler tega ne razrešimo, ne bomo razrešili niti problema korupcije. Korupcijo pa moramo bolje razumeti, če želimo začeti reševati afganistanske probleme. Korupcija se pojavlja tudi na vladni ravni, tudi v javnem sektorju. Kot Evropska unija bi zato morala delovati bolj ciljno usmerjeno. Stvari bi morali nadzorovati z tega vidika in preveriti tudi, kaj se dogaja na terenu samem. Ukrepe, ki jih izvajamo, pa moramo izvajati v korist lokalnega prebivalstva. Zadnja leta na nacionalni, na vladni ravni zagotavljamo ogromno finančnih sredstev tudi za večje infrastrukturne projekte. Če pa greste v afganistansko vas, sama sem bila večkrat v teh vaseh, ljudje vedno pravijo, zakaj moramo vsak dan, vsako jutro 10 km hoditi peš, da dobimo vodo pomembno je, da zagotovimo tudi zdravstvene domove. Ampak trenutno ženske nimajo dostopa do teh zdravstvenih domov, poleg tega zdravniki in mednarodna skupnost nimajo dostopa do teh centrov, ker enostavno tja ne upajo. Potrebujemo konkretne ukrepe. In še vojaška prisotnost na terenu. Mislim, da je vedno manj držav, ki bi bile pripravljene imeti vojake na terenu. dlje kot ostanejo, bolj jih dojemajo kot okupacijsko silo, čeprav vzpostavijo stike tudi z lokalnim prebivalstvom. Vojaška prisotnost na terenu ne bo razrešila težav v Afganistanu. Morda smo premalo podarili to, da talibani ali pa gospodari vojne ali pa trgovci z drogami rekrutirajo vse te ljudi, ki jih usposobimo in izobrazimo. To pa lahko storijo zato, ker vsi ti posamezniki ne prejemajo nobenega plačila. Če želimo rešiti problem v Afganistanu, bi morali biti bolj konkretni. Najprej se je treba lotiti zadev na terenu. Hvala lepa. Obvestili so me, da so z nami tudi predstavniki SZD. Če je to res, eh, vam dajem besedo. Yes, thank you, Mr. Chairman. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se odboru za zunanje zadeve za osnutek poročila in uh, osnutek priporočila za potrditev sporazuma o sodelovanju z Afganistanom. Evropska unija je zavezana tej državi in njenim prebivalcem. Še naprej bomo njihov zanesljivi partner. Mm, za cilj doseganja miru in razvoja v Afganistanu. Miren in varen Afganistan je tudi v interesu celotne regije. Lani smo sprejeli strategijo za Afganistan, nedavno je svet sprejel tudi sklepe sveta, v njih smo izrazili našo zavezanost izvajanju Evropske strategije za Afganistanom. Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj predstavlja prvi pravni okvir za sodelovanje za Afganistanom. To je nekaj, kar bo nadgradilo odnose med EU in Afganistanom in na ta način bomo tudi lažje izpolnjevali našo strategijo. Z začasnim izvajanjem smo že začeli o, z dialogom o različnih eh, področjih, ki so v naši pristojnosti. Gospod predsedujoči, strinjamo se z oceno v poročilu, strinjamo se z nekaterimi stališči, ki so bila danes izražena tukaj. Res je, čaka nas še veliko izzivov, ampak z vidika SZD in za vedika celotne Evropske unije si bomo še naprej prizadevali za spodbujanje miru in stabilnosti v tej državi. Afganistan pa mora sam prevzeti odgovornost za mirovni proces. Zavzemali si bomo tudi za regionalni konsensus, eh, konsens o miru, to je bistvenega pomena za doseganje miru. En teden nas loči od naslednje ministerske konference v Ženevi, te se bo odeležila tudi Evropska unija. Ocenili bomo napredek, ki je bil dosežen o reformah, katerim se je zavezal Afganistan pred dvema letoma v Bruslju. Medtem, ko bomo v Ženevi, bomo sodelovali z afganistansko vlado in drugimi mednarodnimi partnerji zauzemali se bomo za nadaljevanje mirovnega procesa. Še naprej vam bomo poročali o naših ukrepih in upam, da bo tudi parlament še naprej podpiral naš dialog z Afganistanom. Hvala lepa. Namestnika poročevalke sprašujem, ali želi povzeti razpravo. Na kratko, prosim. S interesi služb. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Bom za vojski na NATO, a ne za vojski na Obedenete nacije. Težave s tolmačenjem. Na, na, na gospoža Fotiga. Ste predam vsi napravljeni beležki kam gospoža Fotiga. Torej, želel bi vam zagotoviti, da bom sa svoje stališča Eh, in pripombe predal poročevalki in ona bo še naprej konstruktivno sodelovala z poročevalci v senci. Hvala lepa, s tem smo zaključili razpravo o tej točki. Zdaj pa nas čaka izmenjava stališč z zunanim ministrom Kirgistana. Ladies and gentlemen, colleagues, uh, now we are going to... Hvala lepa, gospe in gospodje, kolegi. Sedaj pa točka 28 na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen za zunanim ministrom Kirgizistana, Ajdar Bekovom Čingizom. Gospod minister, v veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v tem odboru. Želel bi povdariti, da je Kirgizistan ena izmed najbolj demokratičnih držav v tej regiji. Ampak seveda so tukaj še vedno nekatere pomankljivosti. Naši odnosi se poglabljajo, Evropska unija pripravlja pregled eh, obsežne strategije za osrednjo Azijo in predlagali smo tudi. Um, načrt financiranja pomoči med leti 2021 in 2027. Istočasno Evropska unija krepi svoje sodelovanje z vašo regijo, sprejeli smo novo generacijo sporazumov tudi za vašo državo. Odbor pripravlja priporočilo za svet, za komisijo in pa za visoko predstavnico, pred, podpredsednico komisije. Eh, torej priporočilo v zvezi z elementi, ki bi naj bili vsebovani v sporazumu. Eh, tako da bo lahko parlament ratificiral sporazum potem, ko bo ta podpisan. Gospod eh, minister, dajem vam besedo za to, da nam lahko poročate o razmerah v vaši državi. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Rad bi se vam zahvalil za priložnost, da nagovorim odbor za zonanje zadeve v okviru pogajanj, ki potekajo med Kirgizistanom in Evropsko unijo o sporazumu o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju. Kirgizistan posveča veliko pozornost sodelovanju z Evropsko unijo. Evropska unija je za nas pomemben partner. Kirgizistan deli evropske vrednote, pluralizem, demokracijo, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Cenimo stalno podporo strani Evropske unije pri izvajanju demokratičnih reform v Kirgizistanu. Odločeni smo, da bomo dosegli zastavljene rezultate. V zadnjih 20 letih smo intenzivno sodelovali z Evropsko unijo, imeli smo tudi štiri obiske na visoki ravni strani kirgiškega predsednika v, Evropski, v Evropsko unijo. Pokazali smo, da znamo učinkovito sodelovati z Evropsko unijo. Predsednik Kirgiške republike Džambekov je 11. in 12. aprila letos obiska Evropske institucije. Z gospodom Tajanjem in drugimi predsedniki evropskih institucij se je naš predsednik pogovarjal o številnih pomembnih dvostranskih vprašanjih. Obisk visoke predstavnice Evropske unije, gospe Mogherini, je potekal novembra leta 2017. Takrat je bilo povdarjeno, da Evropska unija podpira demokratične reforme v naši državi. Spoštovani gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, Kirgiška republika se še naprej podaja na tej poti v smeri večje demokracije. Leta 2015 smo organizirali volitve, leta 2016 smo imeli referendum o sprejetju zakonodaje v zvezi z ustavnimi spremembami. To je bil temelj za prehod predsedniškega parlamentarnega sistema na parlamentarno polit predsedniški politični sistem. Oktober 2017 so predsedniške volitve v Krgiški republiki pokazale, da znamo, zagotoviti mirno predajo oblasti strani enega predsednika na drugega predsednika. Volitve so potekale na miren način, rezultati so bili priznani tako v državi, kot tudi v okviru mednarodne skupnosti. Nedavno smo sprejeli tudi strategijo za razvoj Kirgizije. Opredelili smo strateške smernice za dolgoročni razvoj Kirgiške republike. Ta strategija opredeljuje ključna načela za doseganje razvojnih ciljev na vseh področjih, političnem, socialnem in gospodarskem. Opredeljuje tudi prednostne naloge ter srednjeroče srednjeročne korake za izvajanje te strategije. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani odbora. V zadnjih 22 letih smo aktivno sodelovali z Evropsko unijo. Sporazum na tem področju je odigral pomembno vlogo predvsem pri krepitvi dvostranskega sodelovanja. Imamo tudi preferenčni tarifni dostop kot Krgiška republika v okviru Svetovne trgovinske organizacije, kar pomeni, da se lahko pogovarjamo o vprašanjih, ki so za nas pomembna. Pogovarjamo se tudi o o vprašanjih z področja pravosodja, kulture, izobraževanja in drugih področjih. Mi smo zavezani dialogu. Začeli smo se pogajati tudi o okrepljenem partnerstvu, o sodelovanju med Evropsko unijo in Kirgizistanom. Hvala lepa tudi Evropski delegaciji za vsoložen trud res ste se potrudili, da bi sprejeli vzajemno sprejemljive rešitve. Upam, da se bodo pogajanja čim hitreje zaključila. Med obiskom našega predsednika v Bruslju aprila letos smo se dogovorili, da bomo nadaljevali z aktivnim delom na okrepljenem sporazumu o partnerstvu in sodelovanju. Ta sporazum je še toliko bolj pomemben, glede na to, kakšni so trenutni politični in gospodarski trendi na svetovni ravni. Pomembno je, da je to partnerstvo čim bolj učinkovito. Februarja leta 1995 smo prvič sprejeli takšno partnerstvo, ki je prispeval k sodelovanju z Evropsko unijo in k razvoju v Kirgiziji. Kirgiška delegacija in Evropska unija sta zaključili peti krok pogajanj in sicer leta 2017. Od novembra 2018 tri ekipe delajo na treh tematskih področjih, kar nekaj rezultatov smo že dosegli. Pri političnem dialogu in reformah je delegacija opravila uspešno delo. Dogovorili smo se o več kot 90 odstotkih besedila, ki se nanaša na pristojnosti. Kar nekaj določb obstaja, kjer so pristojni organi v Kirgizistanu zauzeli jasno stališče. Naprimer, ko gre za določbe v zvezi z mednarodnim kazenskim sodiščem, ko gre za konferenco o zasebnem med, mednarodnem pravu, ko gre za vprašanje zavezujočega učinka odločb sveta za sodelovanje. Kar zadeva rimski statut ICC-ja, tega smo podpisali decembra leta 98, vendar tega nismo ratificirali, niti nismo sprejemali obveznosti iz tega dokumenta. Obveznosti iz rimskega statuta niso veljale za našo državo. Težave na področju ratifikacije so povezane predvsem s tem, da je ta statut mednarodna pogodba, vsakršen pridržek je prepovedan, kar pomeni, da moramo dosledno sprejeti vse zakonodajne določbe, ki jih opredeljuje statut. Nekatere določbe tega statuta pa so v nasprotju z ustavno ureditvijo v Kirgizistanu. Zato bomo morali opraviti poglobljeno analizo tega statuta, da preprečimo kakršno koli kolizijo z nacionalnimi določbami. Kar zadeva konferenco v zvezi z mednarodnim zasebnim pravom. Mi nismo člani te konference. Trenutno pri nas pripravljamo dokončno stališče s tem v zvezi. Glede ponovnega sprejema, tu opravljamo notranja posvetovanja med vsemi pristojnimi organi v Kirgizistanu in še tretje tematsko področje, sektorsko sodelovanje. Strinjali smo se, glede 90 odstotkov besedila v zvezi s pristojnostmi, vprašanje konvergence, harmonizacije nacionalne zakonodaje, kjer gizi znana z evropsko zakonodajo, pa ostaja nekoliko sporno. Za Evropsko unijo je to vprašanje izjemno pomembno. Evropska unija meni, da je to ključnega pomena za nadaljne sodelovanje. Potem je tu še poglavje o varstvu potrošnikov, o usklajevanju na področju informacij v zvezi s potrošniki, potem je tu regionalno sodelovanje, vprašanje komuniciranja, glede tega vsega se moramo še pogovoriti. Drugo tematsko področje je vprašanje trgovine, kar nekaj vprašanj še vedno ostaja nerešenih, predvsem zaradi nedokončnega stališča kirgiških organov na področju intelektualne lastnine, trgovine z blagom, potem eh, zaščitni ukrepi, tehnične ovire, reševanje sporov, storitve in naložbe, javna naročila. Tu bodo potrebna dodatna pogajanja in pogovori. Kirgizistan izpolnjuje vse obveznosti iz mednarodnih sporazumov. Kirgiška republika sodeluje v mednarodnih in regionalnih organizacijah, zlasti v okviru Eurazijske gospodarske unije. Danes obstaja kar nekaj kolizije med določbami iz tega sporazuma ter obstoječimi obveznostmi Kirgizistana na drugih področjih. Predvsem so sporna naslednja vprašanja. Na področju trgovine, so to sektorska vprašanja, odpoklic blaga, gospodar, geografske označbe in tako naprej. Spoštovane članice in člani odbora, gospod predsedujoči, želimo si, da bi se medparlamentarno sodelovanje z Evropsko unijo še okrepilo. Veseli smo, da delegacija za Centralno Azijo in Mongolijo, ki predseduje gospa Grigula, dobro dela Kirgiška republika in Evropska unija dobro sodelujeta na medparlamentarni ravni, mislim pa, da obstaja velik potencial tudi na področju razvoja dvostranskih odnosov ter na področju izmenjave dobrih praks in izkušenj. V okviru medparlamentarnega sodelovanja z evropskimi institucijami Kirgizistan posveča veliko pozornost vzpostavljanju stikov tudi s svetom Evrope in s parlamentarno skupščino sveta Evrope. Leta 2014 smo dobili status partnerja na področju človekovih pravic. Mislim, da je to ključnega pomena tudi za razvoj demokracije v Kirgizistanu. Še naprej bomo izkoriščali priložnosti, ki nam jih prinaša ta status. Z veseljem bomo izkoristili tudi izkušnje parlamenta pri zakonodajnem in drugem delu. Mi smo edina država v Srednji Aziji, ki ima uveljavljen parlamentarni sistem. Smo edina država, ki uspešno izvaja postopek prehoda na demokracijo. Evropski parlament in Evropska unija sta pri tem izjemno pomemben partner. Hvala lepa za vsa nepovratna sredstva in za tehnično pomoč, ki ste nam jih namenili mi verjamemo, da bomo več letni indikativni program za Kirgiško republiko za obdobje 2014-2020 učinkovito izvedli. Potem je pa tu še regionalni program za osrednjo Azijo za obdobje 2014-2020, ki ga bomo prav tako že skušali čim bolje izvajati. Vladavina prava, izobraževanje, enakopravni pogoji delovanja pri regionalnem razvoju, to so pomembna področja. Uh, Dosegli smo dobre rezultate, zlasti na področju reforme izobraževalnega sistema in volilne zakonodaje. Pomembno je, da še naprej podpiramo reforme, ki se nanašajo na volilni sistem. Izpeljati je treba tudi reformo pravosodja in reformo na področju organov pregona. Izvajamo tudi dodaten projekt, s katerim želimo zagotoviti pitno vodo podeželskim regijam. To je še posebej pomembno v luči najave predsednika Kirgiške republike, da je leto 2018 leto regionalnega razvoja Kirgizistana. Izpolniti moramo indikativni načrt do leta 2012 ter okrepljeni sporozum o sodelovanju z Evropsko unijo, ko gre za večletni indikativni program za obdobje 2021-2027, aktivno sodelujemo z Evropsko unijo. Prednostne naloge je treba natančno opredeliti, pri čemer je treba upoštevati tudi rezultate izvajanja predhodnega indikativnega programa. To pa je treba povezati tudi z razvojno strategijo Kirgizistana za obdobje 2018-2040. Z Evropsko unijo zelo dobro sodelujemo, sam predsedujem tudi svetu za sodelovanje, skušamo izboljšati izvajanje evropskih programov in projektov v Kirgizistanu. Spoštovani predsedujoči, spoštovane članice in člani odbora. Kirgiška republika pozdravlja dejstvo, da boste prihodnje leto sprejeli novo strategijo za Srednjo Azijo. Z veseljem ugotavljamo, da je v preteklih letih bilo moč opaziti vse bolj intenziven dialog med Evropsko unijo in državami v naši regiji, ko gre za vprašanje varnosti, vladavine prava, izobraževanja, okolja ter vodnih virov. Kirgiška republika podpira regionalno platformo za sodelovanje za Srednjo Azijo. 23. novembra se bo odzvilo tudi srečanje ministrov za to področje, vodila ga bo gospa Mogherini. Varnostno-politični dialog za Evropsko unijo je zelo pomembno. Zadnji dialog je potekal 9. julija 2018 v Ašhamanu. Pomembno je, da sodelujemo z evropskimi državami in tudi z Afganistanom. Hvala lepa vsem iz Evropske unije, ki so nam nudili podporo pri reševanju vprašanja urana v osrednji Aziji, posebni dogodek na temo rodarjenja urana je potekal 27. septembra letos v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Podporo pri tem dogodku je nudila tudi Evropska unija. 8. novembra letos je potekala mednarodna donatorska konferenca na to temo. Organizirala jo Evropska unija skupaj z EBRD-jem v Londonu. Na tej konferenci smo uspeli pridobiti dodatna finančna sredstva, ki bomo uporabili za izboljšanje okoljskih pogojev. EBRD bo pomagala pri reševanju težav, ki jih imamo z uranom v Srednji Aziji. Mi predlagamo, da se sprejme nova resolucija Generalne skupščine Združenih narodov v zvezi za vlogo mednarodne skupnosti pri odpravljanju nevarnosti sevanja v Srednji Aziji. Potrebujemo pa tudi dodatne skupne ukrepe za odpravo posledic, ki jih prinaša rudarjenje urana. Spoštovani predsedujoči Kuka, spoštovane članice in člani odbora, gospod Dan Preda, še enkrat hvala lepa, da ste mi ponudili priložnost, da nagovorim Evropski parlament. Pomembno je, da se pogajalski proces za Evropsko unijo zaključi uspešno. To je ena od ključnih političnih prednostnih nalog Kirgiške republike. Upam, da bodo člani parlamenta podprli ta proces, da se bo še ukrepilo sodelovanje med Evropsko unijo in Kirgiško republiko. Hvala. Najlepša hvala za zelo celovito in izčrpno poročilo, v katerem ste se pravzaprav dotaknili vseh per zadevnih vprašanj, odprtih vprašanj, ko gre za vašo državo in ko gre za sodelovanje in med eh, vašo republiko in Evropsko unijo. Sedaj pa dajem eh, besedo stalnemu poročevalcu Evropskega parlamenta za Kirgiško republiko, gospodu Predi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister. Me slišite? Ste nastavili pravi kanal za tolmačenje? Hvala, se bom. Se bom, ok. Dobro, lahko. Torej, gospod minister, najprej bi vam rad izrekel dobrodošljico. Pozdravljam tudi vaš predlog, da se nam pridružite na seji AFETA danes. Tu ste zato, da si izmenjamo mnenja. Ta dialog poteka v pravem trenutku, kajti takoj za to razpravo nas čaka tudi točka v zvezi z Kirgiško republiko, namreč podali bomo priporočilo svetu komisiji NSSD v zvezi s celovitim sporazumom med Evropsko unijo in Kirgiško republiko, kot je rekel predsedujoči, sam sem poročevalec za to temo. Gospod minister, Evropska unija ima v tem trenutku vzpostavljene dobre odnose z državami v Srednji Aziji, ti odnosi se še izboljšujejo. Decembra 2015 smo ustrajali na tem, da se podpiše sporazum nove generacije med Evropsko unijo in Kazahstanom. Julija letos je svet sprejel pogajalske smernice za visoko predstavnico, da bi se leta lahko pogajala o partnerskem sodelovanju in so, partnerskem sporazumu in sporazumu o sodelovanju z Uzbekistanom, potem pa je tu še sporazum o sodelovanju z Turkmenistanom. Evropska unija je pokazala velik interes za to, da se okrepijo odnosi z državami v tej regiji. Upoštevati moramo tudi novo geopolitično realnost, upoštevati pa moramo tudi vaše zmogljivosti in potrebe. Do konca leta 2019 želimo pripraviti novo strategijo za Srednjo Azijo. Nedvomno je, da na strani Evropske unije obstaja velika pripravljenost za sodelovanje, da bi okrepili partnerstva z državami v tej regiji. Kirgiška republika je naša prednostna partnerica v tej regiji. Zdaj pa bi se malce bolj podrobno dotaknil sporazuma, o katerem se pogajamo. Kot poročevalec sem od samega začetka ustrajal na tem, kako pomembno je, da izberemo ambiciozen sporazum. Naš cilj je, da sklenemo sporazum, ki bo v prvi vrsti prispeval k razvoju tržnega gospodarstva. Ponuditi mora konkretne prednosti na gospodarskem in socialnem področju državljanom obeh pogodbenic. Želim si, da bi ta sporazum tudi okrepil pravno predvidljivost in spoštovanje konkurenčnih določb. Zagotoviti je treba pregledno delovanje na trgu. Želim si, da bi ta sporazum okrepil multilateralizem, da bi okrepil mednarodno sodelovanje na področju migracij, organiziranega kriminala, terorizma, podnebnih sprememb predvsem pa bi si želel, da sklenemo sporazum, v okviru katerega se bomo vsi zauzeli za spoštovanje demokratičnih načel in, pravnih, in človekovih pravic. Kirgizistan je ena od redkih uspenjajočih se demokracij v tej regiji. Priznati pa moramo, da vse ne deluje odlično. Storiti moramo vse za to, da vašo državo politično, diplomatsko, finančno in tudi tehnično podpremo. V ta namen pa potrebujemo tudi odločno predanost z vaše strani na vseh področjih, pri vseh vidikih, tudi ko gre za spoštovanje demokracije, pravne države in temeljnih svoboščin. Vesel sem, da ste tudi sami omenili, da so to za vas pomembna vprašanja. Evropski parlament bo ustrajal tudi na tem, da je v okviru teh pogajanj potrebno obravnavati tudi vprašanje sodstva in neodvisnosti sodstva. Tu je še vprašanje pomankljive preglednosti v okviru pravosodnih postopkov, spoštovati je treba svobodo izražanja. Vsa ta vprašanja so za nas izjemno dragocena. Preden zaključim, pa bi rad podal še pripombo v zvezi s pomenom krepitve regionalnega sodelovanja. To omenjam tudi v svojem poročilu. Resnično mislim, da bi morali sprejeti vse možne ukrepe za to, da oblažimo diplomatske in gospodarske napetosti med Kirgizistanom in sosedami te države. Spodbuditi je treba sodelovanje na regionalni ravni. Kar nekaj izzivov je skupnih. Trgovina z drogo, upravljanje z vodo, varnost. Regionalno sodelovanje lahko prinese samo prednosti. Hvala lepa za vašo pozornost. Bi vas pa rad prosil, da nam poveste kaj več o tem, kako se razvija regionalno sodelovanje, na katerem sam resnično ustrajam. Zanima me, kako vi gledate na prihodni razvoj dogodkov, še posebej v luči zadnjih dogodkov, ki so se pripetili v Uzbekistanu. Hvala. Hvala lepa, gospod Preda, gospod Radoš. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu skupine ALDE lahko podprem ta sporazum. Glede na to, da je to sporazum, ki je v celoti usklajen s strategijo Evropske unije vizavi osrednje Azije mislim, da prisotnost Evropske unije bi se morala ukrepiti v tem prostoru. In ta sporazum bi se moral čim prej razširiti tudi na druge države osrednje Azije. Upam, da bo ta sporazum zagotovil večjo učinkovitost in kakovost dela obstoječih organov v okviru tega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, recimo dialog o ljudskih pravicah in delovanje parlamentarnega odbora za sodelovanje. Še posebej bi želel povdariti to, da moramo imeti regionalno sodelovanje in po spremembah v Uzbekistanu, o katerih je govoril tudi gospod Preda, se nam sedaj za regionalno sodelovanje odpira nov prostor, boljši prostor. Povdaril bi tudi potrebo, da je treba uresničevati pravice manjšin v Kirgiški republiki. V večini teh držav namreč živijo manjšine iz sosednjih držav in te predstavljajo pomemben element pri razvoju regionalnega sodelovanja. Prisotnost Evropske unije na tem prostoru je sama zase logična, kajti gre za geostrateško pomemben prostor, ki se nahaja med Rusijo in Kitajsko, kjer se dogajajo velike geopolitične spremembe. Te države seveda svoje interese postavljajo nad univerzalne vrednosti, na katerih je zasnovana Evropska unija. Zato je zelo pomembno, da je bolj prisotna Evropska unija v prostoru celotne Srednje Azije, e, vključujoč za Kirgiško republiko. Hvala. Hvala, gospod Radoš. Nihče drug ni zaprosil za besedo. Gospod minister, bi se želeli odzvati na vprašanje, ki jih je zastavil gospod Preda. Уважаемый господин председатель, уважаемые члены evropsko. Spoštovani gospod eh, predsedajoči, spoštovane poslanke in poslanci. Dovolite, da se najprej zahvalim gospodu Preda za nenehno pozornost, ki jo posveča procesu pogajanj za novi sporazum. Še enkrat bi želel povdariti, da veliko pozornosti posvečamo temu sporazumu. To je naša prednostna naloga. Če govorimo o tesnejših medsebojno koristnih eh, odnosov z institucijami, Evro, institucijami Evropske unije in sporazumom, ki so ga dosegle vse zainteresirane strani. Resnično je treba eh, medsebojne vezi okrepiti, to je pomembno. In to so zadeve, na katerih delamo v okviru priprave tega sporazuma. Sveda smo odprti za dialog. Odločeni smo se pogovarjati o teh zadevah na zelo konstruktiven in odkrit način, kot to predlaga evropska stran. Odločeni smo tudi, na usklajen in konstruktiven način sodelovati, tako da bomo našli rešitve za vse odprta, vsa odprta vprašanja, eh, ko gre za osnutek sporazuma. Še enkrat se zahvaljujem gospodu Predi za sodelovanje v tem sporazumu in eh, spoštovanje do zahtev evropskih institucij lahko samo povdarim. Hvala tudi za pripombe hrvaškega Eh, člana parlamenta. Naj samo povdarim, da je Kirgiška republika že dokazala, da je večnacionalna, večkulturna in večverska skupnost oziroma država. Interes vsakega državljana naše republike je zavarovan. Več kot 80 etničnih skupin živi na našem ozemlju in vsaka od teh etničnih skupin ima zagotovljene svoje pravice na podlagi ustave Kirgiške republike, ko gre za uporabo jezikov. Etničnih manjšin imamo šole, kjer pouk poteka v ustreznem jeziku te etnične skupine. Na podlagi naše ustave imamo dva uradna jezika, kirgiški jezik je jezik države in jezik eh, javnega komuniciranja je tudi eh, ruski jezik. Hvala lepa. Spoštovani gospod minister, najlepša hvala vam, da ste nam predstavili vse možnosti sodelovanja. Z veseljem smo prisluhnili vašemu poročilu, ki se nanaša na zelo veliko stvari. prihodni odnosi med Evropsko unijo in Kirgiško republike morajo biti koristni za vse strani in morajo prinesti koristi tako vaši državi kot tudi članicam Evropske unije. Še enkrat hvala lepa in veliko uspeha vam želim pri nadaljem delu. Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje. Kot ste opazili, je vsebina naslednjih dveh točk na dnevnem redu že bila omenjena, ko smo razpravljali pod točko 28. Zato lahko rečem samo, da bomo o tem govorili ponovno 6. decembra, ko bomo glasovali v odboru AFED in na januarskem plenarnem zasedanju bomo sprejeli resolucijo. Hvala lepa. Sedaj pa prihajamo na naslednjo točko. To je javna predstavitev o političnih razmerah med EU in Rusijo. Kljub izzivom, s katerimi se soočamo, ko gre za Rusijo, mislim, da se vsi zavedamo pomena ohranjanja dialoga za Rusijo, seveda pa pri tem ustrajamo na svojih načelih ta javna predstavitev bo tudi podlaga za poročilo, ki ga pripravlja gospa Kaljete o razmerah med EU in Rusijo. In upam, da bomo dobili nekaj predlogov za naša priporočila. Sedaj pozdravljam dva znana strokovnjaka za Rusijo in postsovjetsko politiko gospo Marije Mendras, ki prihaja iz Pariške šole za mednarodne zadeve, in gospoda Ševčika iz eh, Centra eh, za evropske politične strategije ter nemškega maršalovega sklada. Zanima me, kaj boste povedali o tem, kakšno naj bi bilo naše sodelovanje za Rusijo v prihodnosti. Najprej dajem vam, gospa Mendras, besedo. Po vsakem govoru bomo zastavili vprašanja in posredovali pripombe. Izvolite, gospa Maj Mendras. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vesela sem, da sem ponovno v vaši sredi na povabilo vsega odbora AFET v Evropskem parlamentu. Evropski parlament mi je zelo blizu pri srcu, kajti to je tista evropska inštitucija, ki je bila vedno dosledna, ko gre za razumevanje Rusije in njenega položaja in pomena, ko gre za naše evropske politike vizavi Rusi. Zlasti, ko gre za naše skupne sosede za Rusijo. Rusija pravi, eh, na, naši sosedje so tudi vaši sosedje. In po dogodkih v Ukrajini leta 2014 je danes očitno, da se ne moremo pogovarjati o politikah Evropske unije in pripravljati priporočila za sodelovanje z Ukrajino, če ne upoštevamo istočasno tudi politik in sodelovanja z Ukrajino, Gruzijo, Moldovo, Armenijo in drugimi državami shodnega partnerstva. Prosili so me, da naj začnem s petimi osnovnimi načeli iz leta 2016, ki jih je 28 ministrov zunanje zadevo dogovorilo skupaj s službo za zunanje delovanje. In se vprašati, kaj delati vnaprej leta 2019, 2020 in 2021. To bom poskušala narediti čim bolj kratko. Moj eh, dokument boste verjetno lahko dobili. Glavni argument, teza, ki bi jo želela tukaj postaviti, je naslednji. Izzivi, ki se postavljajo pred nas, so zelo veliki, ampak bistveno večji so za Rusijo, za rusko družbo, za ukrajinsko družbo. Bistveno večji so za njih. In kaj še lahko rečemo v zvezi s to tezo? v Evropski uniji smo bistveno bolje opremljeni, sposobni soočiti se s temi izzivi in najti rešitve, kakor so to ruski organi. In to je tisto, kar moramo poskusiti razložiti našim eh, vladam in našim državljanom, da smo sposobni, da imamo orodja za soočanje s tem izzivom. Torej, najprej pet načel iz leta 2016. Prva tri načela se nanašajo na konfrontacijo z Rusijo. Tukaj priporočamo polno izvajanje sporazuma iz Minska in ustrajanje na tem, dokler se ne bo tukaj kaj spremenilo drugič tesnejše sodelovanje in odnosi z nekdanjimi sovjetskimi politikami, tretjič postati bolj odstop, odporen na ruske grožnje, zlasti kibernetske napade. Ta tri načela mislim, da funkcionirajo kar dobro. In sicer v smislu, da vseh 28 držav, ne glede na tako imenovane liberalne vlade v nekaterih glavnih mestih Evrope, nihče ne dvomi teh, o teh treh temeljnih načelih. Ampak problem pa je v naslednjem. Ta načela še niso politika, to ni načrt za ukrepanje, to je naša težava. Naj vas spomnim na naslednja dvoletni dve načeli. Se boste uh, nasmehnili. Kljub napravljanju upor eh, napetosti se je treba povezati z Rusijo v boju proti terorizmu in podnebnim spremembom in peti, peto načelo podpirati eh, organizacije civilne družbe. To že delamo desetletja, od 80-ih let, ampak to ne funkcionira več, to ne daje rezultate. So načela v redu, mislim, da so kaj pa politična angažiranost in odločenost je tudi gospodarska v določeni meri, ker podpiramo Ukrajino v določeni meri. Ampak nimamo dolgoročne strategije, ki bi upoštevala kratkoročne in srednjeročne zaveze in nujne zadeve, s katerimi se moramo soočiti. Upam, da pri tem lahko sodelujemo in da bo končno poročilo o Evropski uniji in Rusiji vsebovalo več predlogov in ne toliko kritike o tem, česa še nismo storili do sedaj. Moramo preoblikovati naše metode, orodja, če hočete, in politike. Kako pa to lahko storimo? tem v zvezi bi najprej vse spomnila na to, kar po mojem mnenju so glavne spremembe v tem kontekstu, odkar smo sprejeli pet načel, torej v zadnjih dveh, treh letih. In potem bom ponudila nekaj predlogov. Spremembe od leta 2016. Situacija na Krimu se je poslabšala, v Donbasu o Donbasu ne morete eh, dvomiti niti eno minuto, da se ni eh, poslabšala situacija. Nasilje je še vedno eh, prisotno, veliko je eh, smrti, nezakoniti eh, vladari in nezakonite volitve so problem. Nekaj nekdanjih eh, poslancev iz naših držav je šlo v Donetsk in v načelu oziroma uh, v navednicah opazovalo te volitve. Mislim, da bi takrat morali uh, glasno protestirati proti takšnemu ravnanju. Pa nismo. Kijev ima ogromno težav pri oblikovanju politike, ki je dobra za takojšnjo situacijo in srednjeročno situacijo eh, za svoje državljane, ki so pravzaprav žrtve in eh, talci v Donbasu. Min, sporazum iz Minska ne deluje. Lahko greste po mestu Minsk na okoli in vidite, da deluje. Ne, deluje, ker še vedno imamo sankcije, ampak niso dovolj. Sama obiskujem Ukrajino, tudi z nekaterimi vami sem šla, gospod Rebeko Harms, večkrat smo obiskali uh, Ukrajino in vidimo, da potrebujemo nove politike, da bo Kijev na okupiranih ozemljih še vedno imel stik z svojimi državljani. Druga sprememba, po našem mnenju, je vojna v Siriji. Leta 2016 je še bilo nekaj vlad in strokovnjakov, ki so menili, da bi Rusija lahko v Siriji odigrala pozitivno vlogo. To, da ni začela z vojno, to ni bilo idealno, ampak treba je sedaj najti izhod iz vojne. Rusija se je borila v tej vojni na strani Bašarja, sedaj se je znašla v nerešljivi situaciji in naš izziv je, kaj naredimo mi če se hočemo zanesti na neko silo kot Rusijo, to ne funkcionira, to ni nobena rešitev. Bo Evropska unija enostavno si zapirala oči s pričo dogodkov in pomagala pri obnovi Sirije brez eh, kakršnekoli predstave o tem, kdo bo vladal v tej Siriji. Tretja glavna velika sprememba. Imigracijski tokovi, begunci, Leta 2016 jih je bilo bistveno več kot leta 2017. Na tej fronti vemo, da Rusija nikomu ne pomaga, ni koristna. Rusija namreč še naprej širi dezinformacije, eh, potem eh, blati, lažne novice širi in vsekakor ima vlogo pri tem, da se je še poslabšala situacija poslabšalo situacija, ko gre za populistične in ksenofobne poglede, stališča. Četrta velika sprememba. Rusko vodstvo in vladajoče elite. Ti se vse bolj obnašajo, kot da so v trdnjavi, ki jo oblegajo drugi. Ne prisluhnejo državljanom, Eh, proteste ignorirajo, eh, gospodarske delovanje se je upočasnilo in vse več je represija, ampak vse več je tudi protestov v Rusiji. To pa pomeni, da v naših tradicionalnih politikah pomoči organizacijam civilne, druž eh, civilne družbe moramo metode, ki jih uporabljamo, na novo domisliti na Rusijo moramo misliti kot na državo, družbo, ne samo uh, v smislu civilne družbe. V večjih mestih so predstavniki civilne družbe, govorijo angliško, prihajajo v Evropski parlament. Ne, razmišljajmo o Rusiji kot o družbi, o normalni družbi, kakor jih poznamo pri nas. Tako sedaj gledamo tudi na Ukrajino kot na pristno družbo, kajti Ukrajina napreduje. Uh, vladavina prava, človekove pravice. Tukaj se situacija izboljšuje. Prvo vprašanje, če hočete imeti to, pa je seveda odgovornost. In uh, treba je vedeti, da tisti, ki so na oblasti, niso lastniki oblasti, temveč so samo začasno na tej oblasti in na teh mestih. Torej, spremljajmo natančno, kaj se dogaja v Rusiji, ne samo v Moskvi, v Petersburgu. Imamo dobre novinarje, strokovnjake, ki so Rusi in Evropejci in Ukrajinci, ki upravljajo odlično delo. Čitajmo njihova dela, prisluhnimo jim in oni nam bodo dali uh, možnosti za razmislek in priporočila, ki jih potrebujemo. Še ena velika sprememba so spremembe same v soseščini. Spremembe v Armeniji, odpornost Ukrajine, ki še vedno napreduje, po mojem mnenju, potem prave upanje, ko gre za Gruzijo. Vsi najnovejši trendi v območju Evropskega vzhodnega partnerstva kažejo na to, da po uh, časi izgublja Moskva vlogo uh, tistega, ki vpliva na njihove družbe. Moskva je vse manj privlačna in zato enostavno ni več eh, tako vplivna v teh državah vzhodnega partnerstva. Veliko krat v tem trenutku že slišim besede skeptikov, ki pravijo, ja, Ampak, če človek vam prisluhne in če delamo v okviru, ki ste ga opisali, bomo nasprotovali Moskvi. Moskvi ne moremo uh, nasprotovati, Moskva je naš pomemben partner. Ampak veste, to resno jemljem. Ponedeljek potujem v Moskvo in z vsemi se bom pogovarjala, ki se želijo z mano pogovarjati tudi z ljudmi, ki so blizu oblastem v Rusiji. Kako bi odgovorila na ta skepticizem? Prvič, od leta 2014 je Putinovo vodstvo nam poslalo zelo pomembno sporočilo, namreč, da se ne želijo z nami pogovarjati o vprašanjih varnosti ne samo vojaške varnosti, temveč človeške varnosti, varnosti ljudi. O tem se ne želijo z nami eh, pogovarjati in eh, pika. Drugi odgovor pa bi bil naslednji. Žal je temu tako. Dolgo sem imela pomisleka v zvezi z režimom v Rusiji in ti mi povedo, da karkoli bomo storili. Če bomo malce za čokolado prelili naš pristop, jih bomo ponovno naredili naše nasprotnike. Kajti nismo mi problem, problem so oni. Problem ruskih elit, ki so vse bolj zaskrbljene, ki se čutijo bolj, vse bolj ogrožene. In če naj končam, bi rekla takole. Nekoliko samokritični moramo biti v zvezi s obvladovanjem stvari v preteklosti. Si pa moramo tudi čestitati, to ni slabo včasih narediti, k temu, da smo spodbudili veliko skupin, ki razpravljajo o tem v Evropski uniji, v naših vladah, tudi v gospodarstvu. Ne vem, kako to lahko naredimo, ampak prepričana sem, da so nove zamisli, nove oblike sodelovanja, angažiranosti koristne, lahko funkcionirajo. Ključne inštitucije v Evropi, Evropsko sodišče za človekove pravice, je zelo, zelo pomembna referenca za vse v Rusiji. Vsak Rus pozna zadevo Alekseja Navalnija in sodbo sodišča iz prejšnjega tedna v zvezi z njim. Torej, pomembno je imeti neodvisno sodstvo, ki ni nacionalno, temveč ki je kolektivno. In to je referenčna točka za tiste v Rusiji, ki želijo Eh, poskusiti nekaj narediti, želijo ostati in delati v svoji državi, jo izboljševati, ne da bi jih eh, vrgli v zapor ali ne da bi morali zbežati na zahod. Po tej razpravi in Bartjo bo še dopolnil, bomo gotovo imeli nekaj več predlogov in priporočil. Žal mi je, da bom morala, potem ko mi boste zastavili vprašanja, uh, iti na Gardu Midi, ker ob pol treh eh, že imam predavanje na fakulteti. Hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod profesor. To je javna predstavitev in eh, Petra Saustrevičius je bil prvi, ki je zaprosil za besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to čast, da sem prvi. strinjam se s tem, da načela, ki smo jih pripravili po uh, ruski okupaciji Ukrajine, so bila dobra. Neke vrste cepivo na zahodu so bila. Cepivo proti ruskemu vplivu. No, to so načela, ki se jih moramo še naprej držati. Se pa ne strinjam z vami, da na Zahodu ni koga, ki uh, se sprašuje, ali so ta načela še veljavna. Gospod Salvini to dela stalno. On je vodilna osebnost v veliki državi članici Evropske unije. Torej, ne bodimo preveč optimistični. Obstajajo poskusi postaviti pod vprašaj te, te, ta načela in poskusi revidirati jih. Rekli ste, da evropski vpliv na rusko eh, sosedstvo se zmanjšuje. Sam se sprašujem, ali je res temu tako. Morda se zmanjšuje vpliv na neposredne sosede. Rusi nimajo kaj dosti, kar bi lahko prodajali svojim sosedom. Ampak eh, intervencijske ukrepe in pritisk pa izvajajo. Torej, nikar si ne zapirajmo oči nad tem. Kaj še zanimivo? Rusi se trudijo s stiki dlje proti uh, Evropi. Govorimo o Zahodnji Evropi. In odlični so pri uporabi načela deliti in vladati, divite in impera. Rusija vidi, da Evropa ni enotna. Ne govorijo o evropskem projektu kot o projektu uh, Eh, za mir, varnost in gospodarski razvoj. Enostavno nas delijo. Lotevajo se posameznih držav članic Evropske unije. Ne pozabimo znanega projekta Severni tok 2. To je očitna kršitev načela Združene Evrope, ki pa je nihče ni sankcioniral. In odlični, odločni pardon, dejavnik pri ocenjevanju vpliva Rusije je naslednji. Neposredna povezava je med eh, proračunom in eh, porabo sredstev iz ruskega proračuna za vojaške namene. Tudi podnebne spremembe so nekaj, kar jih ne zanima. Ampak mi moramo imeti to pred očmi in moramo z uporabo obnovljivih verov eh, energije zmanjšati dobavo iz Rusije treba se vprašati, kaj je Rusija počela leta 2013, 2014 in 2016, 2017, ta kampanja lažnih novic, s katerimi je hotela pritisniti na nas. Bi lahko bili bolj konkretni, kaj naj na tem področju storimo? Ko boste v Moskvi, ne boste eh, dobili eh, odgovora na vprašanje, je Rusija povezana v to ali ne, vsi bodo to zanikali. Sam sem bil dosti krat v situaciji, ko sem spraševal sogovornike v Rusiji o tem in vsi enostavno zanikajo vse, gospod Curkov in drugi. Se bodo umaknili iz tega dialoga, potem bo to postal dialog med nami samimi, pa ne sme. Kaj torej mislite o teh dezinformacijah, o lažnih novicah? Kako vi to ocenjujete? kako naj bi se Evropa odzvala, kako naj bi ukrepali. Ali ukrepi, ki jih imamo, delujejo ali funkcionirajo ali ne. Hvala. Uh, Hvala. Gledam Sandro Kalinite, gospod poročevalko. Izvolite. Pripravljena sem podati zaključne pripombe na koncu. Lahko pa rečem, da je tukaj veliko kolegov, ki so strokovnjaki za to temo. Nekateri so celo persone non grata v Rusiji, nekateri pa imajo še vedno stike, neposredne stike s to državo. Pozorno sem prisluhnila gospod Mendras in pozorno bom prisluhnila tudi vse ostale, ki bodo spregovorili svoje pripombe, pa bi želela podati na koncu. Hvala lepa, gospod Jurek. Hvala lepa, govoril, govoril bom polsko, tako da se prosim nataknite slušalke. E, Rusija zagraža predvsem svojim sosedom in predvsem. Rusija grozi predvsem svojim sosedam in zato predstavlja regionalno grožnjo. Torej, uh, Rusija grozi svojim sosedam. Vsi poznamo rusko državno doktrino. Predsednik eh, Putin je označil razpad Sovjetske zveze za največjo katastrofo, zato želi ustvariti območje ruskega vpliva v območju, kjer se govori rusko. Ali pa vse želi vse skupaj neutralizirati. To je velik problem. In pogosto se tega problema lotevamo površno. Ko, go, ko gostimo gruzijske goste, govorimo o okupiranih območjih, sicer pa ne. Govorimo o aneksaciji Krima, ampak najboljša rešitev bi bila ponovno spostaviti strateško ravnovesje. Slabšanje varnostne situacije na Zahodu bi moralo pomeniti drugačen pristop do Rusije, ampak to se ni zgodilo. Ukrajina tudi ni več tako usmerjena v Zahod in kljub temu, kar je rekla gospa Mendra, se na Krimu in pa v Ukrajini razmere samo slabšajo. Ampak namesto, da bi v Evropi v to posegli, um, imamo samo nekakšne mm, napade na Rusijo, govorimo, da ta škodi razvoju dogodkov v Siriji in tako naprej. Čeprav so tam krive tudi druge sile, ki so povezane z ISIS-om in tako naprej. Rusija se sploh ne bi upletla v to vojno, če ne bi te sirijske tragedije po nepotrebnem leta in leta podaljševali in pa potem ruski argumenti v zvezi z eh, njihovimi notranjimi konflikti. Torej, govorimo o krepitvi nacionalističnih, populističnih tokov. Ampak imam en predlog v zvezi s tem. Ko enkrat več na milijone evropejcev ne bo več izključenih iz, politične, eh, iz političnega vpliva, eh, bomo lahko tudi spremenili svoj pristop k Rusiji. Najprej moramo zagotoviti dejansko varnost, okrepiti moramo varnost recimo eh, baljskih držav, moramo se angažirati tudi v Ukrajini, resno moramo vzeti razmere v Gruziji in tako naprej. Pogosto govorimo o tem groznem um, avtoritativnem režimu, potem spet drugič pa belgijski premijer reče, da je Rusija pravzaprav pomemben partner, nekako smo pri vsem skupaj makjevelistični. In uh, s pomočjo trgovine moramo doseči mir. Skratka, sredotočiti se moramo na varnost, obraniti moramo naše države, ne pa da iščemo sovražnike v lastnih državah. Ljudi bomo osvobodili ruskega vpliva, ko bomo drug drugega spoštovali med seboj. Hvala lepa, gospod Jurek. Še dva govornika imamo. Naj vas spomnim na to, da se gospe mm, Mendras mudi, saj mora oditi v Pariz. Tako da prosim, da ste kratki. Gospa Mendras bo samo tako imela dovolj časa, da odgovori na vaša vprašanja. Um, potem bo gospa Mendras odšla, z nami pa bo ostal gospod Ševčik. Gospod Hači Džorčus. Uh, uh, Hvala lepa, lepo pozdravljeni vse skupaj. Hvala lepa za vašo predstavitev, gospa Mendras. Imam vprašanje, ki se morda zdi versko, ampak je dejansko predvsem politično vprašanje. In sicer gre za spor med patriarhom v Carigradu in patriarhom v Rusiji. Eh, in uh, gre tudi za spor z mm, načkofom v Ukrajini. Se verjetno razumete ozadje tega. Rusija se skuša ponovno povezati z nekaterimi crkvami na Bližnem vzhodu, uh, v Siriji, v Gruziji in tako naprej. Ali lahko kaj poveste o tem? Nače Andrej Kovačev. Hvala, Andrej Kovačev. Very, um, the... Kratek in jedrnat bom. Leta 2016 smo sprejeli um, resolucijo o strategiji glede komunikacije s tretjimi državami, tudi z Rusijo. Potem včeraj smo razpravljali o tem, kakšne so razmere tri leta potem. Vidim, da sedaj več političnih strank uh, meni, da Rusija predstavlja grožnjo tudi za številne tukaj v Evropski uniji. Um, gospod Avstrovičijos je že govoril o tem. Uh, sprašujem vas, kaj lahko naredimo za to, da bi postavili neko protivtež tej propagandi. In drugič, kako lahko podpremo civilno družbo v Rusiji na najbolj učinkovit način. Številni izmed nas uh, smo v ruski propagandi predstavljeni kot rusofobi. Eh, ampak to ni res. Mi ljubimo rusko kulturo, pomembno rusko državo, Rostropoviča in tako naprej. Ampak to pa nima nič opraviti za trenutno politično elito v Rusiji, ta gospodarsko-politična elita. Njo pravzaprav privlači zahodni način življenja, številni pripadniki njihove družine so tu, istočasno pa širijo takšno propagando in podpirajo populistična gibanja v Evropski uniji. Torej, kako izboljšati komunikacijo in kako podpreti civilno družbo in demokracijo v Rusiji, ki jo imamo zelo radi. Hvala in še zadnja, gospa Jakon Sarje. Hvala. Na kratko. Gospa Mendras. Rekli ste, da bi v Evropski uniji morda morali biti bolj samokritični. Kakšno napako pa smo mi naredili, zakaj je ta igra krivde in kazanja s prstom med Rusijo in uh, Evropsko unijo? Ali lahko uh, poveste, kaj so razlogi za to, da moramo tudi mi biti samokritični? Hvala lepa, gospa profesorica, izvolite. Hvala. Skušala bom biti kar se da kratka. Vem, da je tukaj še uh, en strokovnjak in upam, da mi bo pomagal tudi pri odgovorih na vprašanja. Torej, prvi govornik, gospod Austrevičius pravzaprav se vam moram zahvaliti. Vi ste se navezovali na, drugo, na drugi del moje predstavitve. Jaz nisem imela dovolj časa, zato se sem hotela biti kratka. Tako da lahko se strinjam za vsem, kar ste povedali. Nekoliko pa se najni mnenji razlikujejo pri povezavah dejstva, ki, jih, ki ste jih opisali, držijo, problemi obstajajo, ampak gre seveda za vprašanje tolmačenja, povezave. Recimo podpore Evropske unije v Ukrajini in gospoda Salvinija. Kakšna je povezava med uh, migracijami, med informacijami o tem, in eh, zmago Salvinija in uh, petih zvezdic v Italiji. Po drugi strani pa smo dobili popolnoma drugačno vlado v Španiji, recimo. To je ključno vprašanje za vas, evropske poslance. Kako združiti ambiciozno evropsko politiko z neko razumno in dosledno politiko v lasnih državah. Na volitvah maja bi morale vsekakor zmagati proevropske sile. Tega si vsi želimo. Zato pa moramo izboljšati PR v Evropski uniji in tudi v vsakem delo, uh, eh, glavnem mestu pojasniti moramo, da svet nima nekakšne nove nalezljive bolezni, ki se povsod širi neke vrste eh, novodobno kugo, torej eh, simptomi za to so Trump, Salvini, potem eh, opravičujem se, polskim prijateljem tukaj, ampak simptom za to je tudi eh, polska in pa mačarska vlada. No, podobne simptome pa opažamo tudi drugi. Ampak pogosto so ti simptomi vezani na notranje probleme teh držav in na njihova gospodarstva, ne glede na to, ali gre za Grčijo, za Polsko ali koga drugega. In uh, Ne strinjam se tudi s tem, na kar ste namigovali, da je ruska vlada in ruska vojska močna, da bodo vedno močni in da želijo osvajati. Ne, jaz eh, tega ne opažam. Jaz na njih ne gledam kot na. Um, nekoga, ki osvaja. Oni so pravzaprav obtičali v Donbasu in v Siriji, nič ne osvajajo tam. O tem bi morali razmisliti. In jaz seveda ne grem v Moskvo zato, da bi tam iskala dejstva. Tam ne bom našla dejstev. Jaz tam želim najti predvsem informacije od mojih pametnih kolegov in prijateljev. Po to grem v Moskvo. In eh, njim bom govorila tudi o evropski politiki, kajti oni vedno znova pravijo, da tudi oni kot intelektualci, ki spremljajo tuje medije, podcenjujejo Evropsko unijo, mislijo, da smo šipki, ker jim to vsak dan govorijo. Ne samo ruski mediji, ampak tudi evropski mediji. Evropski mediji pravijo, da je Evropa šipka in da nima prihodnosti mi se moramo osredotočiti na to, kako izboljšati te informacije. Boriti se moramo proti lažnim informacijam. Mislim, da nam to počasi uspeva. Um, v Evropski uniji imamo kar nekaj pobud za to, ampak še več je treba narediti. Predvsem pa moramo poskrbeti za naš lasten narativ. Uh, biti moramo sposobni prodati dobre novice, kajti v Evropski uniji je veliko dobrih novic. Če se primerjate s katerokoli drugo regijo po svetu, lahko ugotovite, da ste srečni, da lahko živite v Evropi, ampak tega se tukaj preprosto ne zavedamo. Potem vprašanje o Polski. To bi prepustila Bartu. Podarila bi samo to, da sem z veseljem z, delila veselje Poljakov ob 100. obletnici polske neodvisnosti. Ampak. Vse države, ki so pred 100, 50 eh, ali 20 leti dobili neodvisnost, um, se morajo zavedati, da če se zapletejo v nacionalistične politike, če gledajo samo uh, nase, potem uh, jih ne čaka svetla prihodnost. In to me privede do nečesa drugega. Rekli ste, da bi se morali osredotočiti na resnično varnost. Kaj to pomeni? Varnost je, prava varnost je predvsem eh, varnost posameznikov in to, da imamo institucije, ki lahko ščitijo varnost posameznika. Uh, Jaz bi rekla, da je prava varnost, varnost držav članic Evropske unije, ljudstva Evropske unije, varnost evropskih institucij in pa virov. Ampak zato vam mora biti mar tudi za varnost vaših sosed. Tako to deluje. Tradicionalnih meja več ni če ne bomo ščitili Tunizicev, Gruzicev, Ukrajincev. Potem ne bomo zagotovili tudi na naše lastne varnosti. Morda potrebujemo nekaj novih idej o tem, kako našim uh, voljivcem in institucijam pojasniti, dejansko varnostno situacijo, torej ta širši koncept uh, varnosti. No, ta spor med patriarhi, to bom prav tako prepustila Bartu. In pa še zadnje vprašanje, torej gre za splošno vprašanje, kako se bolje odrezati, kako podpreti uh, civilno družbo. No, ne bi rekla, da, gre, da je dovolj, da podpiramo civilno družbo, treba je podpreti tudi institucije, demokratične institucije institucije, pa tudi družbo, boljše sprejemanje političnih odločitev. To lahko naredimo na različne načine. Prav gotovo bo tudi vaša poročevalka podala nekaj predlogov v zvezi s tem. Ehm, no, tudi mene so že uh, kdaj označili za rusofobinjo, ampak jaz se že leta in leta potujem po tej državi, jo imam tudi rada, imam pa nekaj zadržkov glede elit, ki v tem trenutku vladajo v Rusiji. No in pa še zadnja pripomba o situaciji, v kateri vsi izgubimo. Jaz na razmere ne gledam na ta način. Sploh ne. Mislim, da je bila Moskva presenečena nad našo solidarnostjo in pa močnim odzivom leta 2014. Oni so mislili, da bodo zmagali v vsakem primeru. Ampak mi nismo dovolili, da bi se to zgodilo. Mi nismo v situaciji, ko bi morali nujno izgubiti. So, will, uh... Mm, tolmači nismo slišali, kaj se govori v dvorani. Skratka, Bartu bom prepustila, da spregovori o tem, da spregovori o nevarnosti obstoja situacije, v kateri bi lahko izgubili. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospe in gospodje poslanci. Hvala lepa, gospa Mendra, da ste prišli k nam in da ste predstavili svoja stališča. Ta so nam bila v veliko pomoč in uh, upam, da se bomo z vami še srečali v prihodnje. Tako sedaj pa je z nami še gospod Ševčik. Verjetno je gospa Medra si spustila kar nekaj eh, zanimivih tem, tako da boste imeli možnost eh, jo dopolniti. Prosim, da predate vaša najpomembnejša sporočila. Treba je popustiti tudi nekaj časa za kolege, da bodo lahko zastavili svoje vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj. Zahvaljujem se vam uh, za to priložnost. Sem uh, svetovalec v Evropskem centru za politično strategijo, to je institucija Evropske komisije, ampak moja stališča ne zastopajo uh, nujno mnenja komisije. Uh, Skušal bom biti kar se da kratek, kajti zavedam se, da imate številne obveznosti. Želel bi se osredotočiti na srednjeročni izziv, ki ga predstavlja Rusija za Evropo in za širšo svetovno ureditev. Kakšne strategije bi se naj lotili tukaj? Ampak najprej naj naredim korak nazaj in dovolite mi, da zastavim odnose med EU in Rusijo v širši geopolitični kontekst. V preteklosti smo videli predvsem tekmovanje med vele silami. Torej, eh, prej smo mislili, da je boj med avtokracijo in pa demokracijo stvar preteklosti, ampak nažalost temu ni več tako. Po približno uh, četrt stoletja so glasja med vele silami se je sedaj razmere spremenile. Od leta 1989 eh, so bili odnosi med vele silami predvsem miroljubni, ampak ne samo miroljubni, ampak so bili tudi politično in ekonomsko skladni. Predvsem smo na Rusijo gledali kot na razvijajočo se demokracijo in celo kot na potencijalno kandidatko za vstop v NATO. Seveda so bile tudi določene izjeme tem miroljubnim uh, letom, naprimer uh, eh, NATO opresorovanje na Kosovom ali pa vojna v Gruziji leta 2008. Ampak v glavnem uh, smo imeli uh, soglasje med velikimi silami. Uh, Rusija je podpirala širitev NATO na vzhodno Evropo, potem uh, razširili smo G7 v G8, Rusija vstopila v STO. Eh, dobili smo eh, pogodbo o zmanjševanju eh, orožja med ZDA in Rusijo in Rusija podprla tudi posredovanje NATO v Libiji. Ne glede na zgodnje znake za spore je bilo prelomno leto predvsem 2014. Rusija je takrat nezakonito priključila Krim in destabilizirala tudi vzhodno Ukrajino in to je predstavljalo eh, pomembno kršitev svetovnega reda. In vse skupaj se je nadaljevalo v Siriji, kjer je Rusija začela eh, posredovati leta 2015, podprla je Asadov režim, kar ni bilo v skladu z eh, željami Evropske unije in pa ZDA. Rusijo pa sedovanje v evropskih in ameriških volitvah 2016 in 2017 eh, je še bolj zaostrilo trenja v naših odnosih. Temu nismo bili priča vse od hladne vojne. Sedaj pa srednjeročni eh, cilji. Največji izziv bo še vedno predstavljala Evropsk, eh, za Evropsko unijo Rusija. Videli smo tudi v por, eh, uporabo živčnega strupa v um, Združenem kraljestvu. Um, No, predvsem pa je stagnacija Rusije to, kar lahko ogrozi evropsko stabilnost in pa svetovni red. Eh, Rusija je v glavnem eh, glede materialne moči stagnirala v zadnjih 25 letih in verjetno bo temu ostalo tako. Uh, njeno prebivalstvo se je dejansko skrčilo in BDP na glavo je danes pri, samo deloma, samo pri, malo višji od kot pa je bil ob koncu hladne vojne. Eh, eh, Rusija ima malo zaveznikov, ehm, torej glede materialnih virov Rusija ni več vele sila, ampak je prej regionalna vele, regionalna vele sila z eh, omejenim vplivom. Ampak Rusija se še vedno obnaša kot eh, vele sila in jo tako mm, kot tako ponekod tudi dojemajo. Rusija je močno investirala v svojo vojsko, 10 eh, odstotkov letno je ras, rasle njihove naložbe med leti 2011 in 2016, 4,3 um, ruskega BDP-ja znašajo investicije v vojsko v primerjavi z 3,1 v ZDA, 1,2 na Kitajsko in pa 1,5 v Evropski uniji. Ampak um, to v Rusiji več ni vzdržno. Eden izmed ključnih uspehov strategije Evropske unije proti Rusiji so bile sankcije. Če se ogledate vpliv teh sankcij, lahko ugotovite, da so sankcije ZDA, Evropske unije in pa Kanade ter Japonske rušijo stale približno 1,1 do 1,5 eh, BDP-ja, torej več kot 100 milijard evrov od leta 2014. Eh, Te sankcije so tudi omejile naložbe eh, Rusije v vojsko. Um, ruski BDP se je skrčil, zato so morali drastično za 20 odstotkov znižati svoje investicije v vojsko. Um, kljub temu, da Kremelj ni spremenil svojega agresivnega stališča um, in kljub temu, da niso bili um, izvedeni, da ni bil izveden dogovor iz Minska, eh, je naša možnost goditi Rusi danes omejena. Ehm, no, ehm, Rusija namreč še vedno večji delež eh, porabi za vojsko. V Ukrajini je Moskva želela predvsem širiti uh, kaos, uh, nasilno so zauzeli Krim in v vzhodnji Ukrajini so povzročili več kot, uh, sto, več kot deset tisoč smrti. Um, Rusija je želela se teritorijalno še bolj razširiti v Ukrajini, ampak to jim ni uspelo. Ukrajinska vlada je še vedno na položaju in Ukrajina je pokazala veliko odpornost. In, um, uh, Kljub uh, neuspehom v Ukrajini je, bila, je bilo uspešno rusko posredovanje v Siriji. Um, na ta način uh, je tudi Rusija izboljšala svoj imič, ponovno se je etablirala kot vele sila, um, ehm, obnovila je zavezništvo z Asadom in destabilizirala je Rusijo zaradi velikega števila beguncev, ki so bežali pred uh, Asadovo brutalnostjo. Uh, tako da bo Rusija še vedno po, uh, povzročala destabilizacijo sveta. To smo videli tudi v Gruziji leta 2008, v Ukrajini leta 2014. Evrop, um, Rusija je skušala uh, omejiti možnosti, možnost vpliva EU in pa NATO v tej regiji. V nedavni eh, varnostni strategiji je tudi krivila razširjevanje NATO na vzhod, to bi naj eh, grozilo ruski nacionalni varnosti. NATO naj bi na ta način uh, širil sovražno ideologijo in pa urednote. Uh, eh, pravzaprav ruski politiki gledajo na EU in na NATO kot na isto plat zahodne medalje in pravzaprav želijo mm, škodovati obema institucijama. No, uh, Rusija ima omejeno gospodarsko moč, približno 2 odstotka BDP. BDP. Um, njena gospodarska uspešnost je bila v zadnjih letih slaba in to omejuje njihovo sposobnost, da bi dobili nove podpornike. To ni več Sovjetska zveza. Um, obsežna vojaška moč, moč še vedno omogoča Rusiji, da destabilizira svetovni red, ampak glede na majhni obseg materialnih virov ne bo mogla popolnoma zrušiti, zrušiti tega reda. Rusija bo še vedno oportunistično um, izkoriščala strateške možnosti v Libiji, v Jemnu, v Afganistanu, zato da bi destabilizirala Zahod. Um, po volitvah ehm, marca 2018 se zdi, da bo ruska politika ostala takšna, kot je bila do sedaj in zato bo to eh, zahtevalo širši odziv v Evropski uniji. Še nekaj pripomp v zvezi z strategijo Evropske unije in njeno prihodnostjo. Ehm, odziv eh, Evropske unije je bil tako močen, ker smo ostali solidarni in združeni. Eh, kakor eh, je bilo rečeno, je strategija temeljila na petih točkah ehm, odločenosti in angažmaja. To strategijo bi lahko povzeli na naslednji način. Uh, torej, uh, soočiti se treba z Rusijo tam, kjer je to možno in sodelovati tam, kjer je to možno. Uh, Takšen pristop bo verjetno ostal tudi v naslednjih letih. Kot eh, šesto glavno načelo bi morali dodati sodelovanje z partnericami v okviru G7, recimo ZDA, Kanado, Japonsko. To smo v preteklosti že počeli, ampak to sodelovanje bo bistvenega pomena za uspeh katerekoli strategije proti Rusiji. Rusija želi razdeliti čezatlantsko skupnost in Evropsko unijo, ampak to je ni uspelo. To je imelo ravno obraten učinek, pravzaprav je Zahod stopil skupaj. Ampak to se ni zgodilo avtomatsko, zato tega ne moremo imati za samo po sebi umevno. Eh, še naprej se bo treba usklajevati. Srednjeročno gledano eh, bodo odnosi z Rusijo verjetno omejeni na ključne interese, recimo boj proti terorizmu, podnebne spremembe in pa neširjenje jedrskega orožja. Rusija želi ohraniti Putinov režim in želi biti še naprej dojemana kot domnevna vele sila. Njihovi dejanski nacionalni interesi um, Um, ki bi bili združenja z Zahodom, pa bodo s takšno kremljsko politiko ostali nemogoči. Uh, Evropska unija mora ohraniti svojo odločenost in pa strateško ustrajnost. Um, odločevanje v Evropski uniji počasno, uh, odvisno je od eh, soglasja in to je pravzaprav eh, glavna slabost Evropske unije. Evropska unija in pa države članice potrebujo veliko časa za to, da se odločijo za določene ukrepe, ampak ko se enkrat za to odločijo, ustrajajo pri tem, dokler ne bodo doseženi cilji, ne glede na to, kako dolga in težka bo ta pot. Najlepša hvala. Odpiram razpravo, če imate kakšno vprašanje ali pripombo, kolegice in kolegi. Zdi se, da smo vsi izčrpani. Ja, prav. Sandra, potem pa nič ne čakaj in kar podaj sklepne pripombe, prosim. Hvala lepa, Edward. Vem, da so vsi moji kolegi zelo izkušeni, ko gre za razumevanje ruske politike. Nekateri to dobro poznajo od znotraj, drugi od zunaj. To je tudi precej dobra podlaga za pripravo tega poročila. Zavedam pa se, da je pisati poročilo o političnih odnosih med Evropsko unijo in Rusijo naloga polna izzivov, glede na to, da imamo v odnosih z Rusijo precej napetosti. Politični konflikt vlada, da ne uporabim besede vojna. Ne maram uporabljati besede vojna, niti je ne marajo uporabljati politiki, ki so odgovorni za to, da branijo našo države. Naj pa citiram zgolj enega. Ministr za obrambo ene od držav članic NATO je rekel, da smo z Rusijo sredi kibernetske vojne. To so objavili mediji. Ank Beleveld, nizozemski obramni minister, je podal izjavo, ki so jo potem sicer malce postavili izven konteksta, ampak vseeno ta izjava dobro zajema naše odnose z Rusijo. Konflikt, spor, tekmovanje. Nizozemski minister je omenjal kibernetske napade strani Rusije v Hagu. Finski zunani minister je ruskega veleposlanika pozval na pogovor tudi zaradi interferenc v sistemu GPS med vojaškimi manevri, ki so se izvajali na Finskem. V naših državah je Rusija prisotna s svojim vplivom v političnih in drugih sektorjih. Potrebujemo skupen, integriran način, kako doseči cilje. Vendar se tudi Rusija poslužuje neprimernih sredstev za doseganje tovrstnih ciljev, kar bi nas moralo skrbeti. Tudi druge avtoritarne države izkoriščajo instrumente z tega področja. Slišali smo ravno kar, da je na globalnem odru spet prisotna vojna med avtoritarnim režimom in demokracijo, potem je tu še vprašanje Kitajske in Irana. Odprte družbe se nahajajo v hudih težavah, kaj ti niso dovolj odporne. Mislim, da bi morali odpornost teh družb okrepiti. Bi pa morali delovati bolj proaktivno, da bi se lahko oprli nadaljnim agresijam in posegom. Nimamo pa na voljo skupnega dogovora o tem novem konfliktu, nimamo skupne opredelitve tega novega konflikta. Vidimo, kako Rusija ravna, kako ne spoštuje pravil. kot smo opazili, se ruske agente pošilja v Evropsko unijo, da zagrešijo umore in druga kazniva dejanja. Temu smo naprimer bili priča v Salisburyju. Obveščevalne službe so tiste, ki vodijo to vrstna dejanja skupaj z predsedniškim uradom. Gre za politično povezane oligarhe, spin doktorje, druge agente, ki napadajo tudi protestnike. To vrstna dejanja so bolj učinkovita kot napadi z letali, tanki ali artilerijo. Se pa med Evropsko unijo in Rusijo stano pojavljajo napetosti. Imamo pravka z matrioško, bi sama rekla, konflikt je večplasten, večslojen. Gospod Ševčik je tudi to omenjal. Ruski uradni analitiki, kot je Sergej Karavanov in drugi, menijo, da se vodi nova globalna vojna, ki bi lahko uničila človeštvo in taka vojna lahko izbruhne vsak hip. Vsi imamo občutek, kot da smo na robu tega, da izbruhne nova vojna, ampak upam, da bomo znali prisluhniti tudi nekaterim glasovom razuma, ki svarijo pred tem. Kar zadeva oblikovanje Evropske vojske. Ta predlog je sprejet v Washingtonu in v Moskvi na precej drugačen način. V Washingtonu ne gledajo pozitivno na zamisel oblikovanju Evropske vojske, ker menijo, da bi s tem spodkopali NATO. V Rusiji pa ta predlog pozdravljajo. Leta 2016 smo sprejeli politiko Evropske unije do Rusije, gre za selektivno vključevanje v posamezna področja, kjer lahko sodelujemo in kjer ima ta obe strani lahko koristni, koristi. Bi pa vseeno posvarila pred eh, uporabo besede sodelovanje in besede dialog. Zato sta potrebna dva, dve strani, ki imata interes za to bolj natančen opis bi, po mojem, bil posvetovanje in komunikacija. To se dogaja v odnosih med Evropsko unijo in Rusijo. Selektivno vključevanje v sodelovanje pa bo trenutno predvsem vezano na ohranjanje statusa quo. Ne želimo, da bi se trenutne okoliščine poslabšale. Kar nekaj zamisli kroži v zvezi s tem, katera so ta področja, katera bi utegnila biti ta področja. Naj z vami delim nekatere od teh zamisli. Mreža strokovnjakov za zonanjo politiko iz Evropske unije in Rusije je to omenila. Evropska delegacija v Rusiji je oblikovala to mrežo. Zelo pomembno je, da oblikujemo politične ukrepe, da vzpostavimo tudi stike z posamezniki v Donbasku, da se zagotovi prekinitev ognja v tej vojni, ki tam traja. Dialog na visoki ravni je treba vzpostaviti med Eurazijsko gospodarsko unijo in Evropsko unijo, spoštovati je treba tudi celovit sporazum, ki ga podpisujemo s pridruženimi članicami. Evropska unija, Kitajska in države v Srednje Azije se morajo pogovoriti o tem, kako porabiti pobudo ceste in pasu. Potem je tu še vprašanje iranskega jedrskega programa. Tudi to je področje, kjer ima ta, tako Rusija kot Evropska unija interes, da se stvari umerijo in razrešijo. Glede Sirije lahko povem, da bo ostala sporno vprašanje med Evropsko unijo in Rusijo, vseeno pa bi si morali še naprej prizadevati za to, da najdemo način, kako spodbuditi mirovni proces. Podnebne spremembe, okolje, Arktika, globalna trgovina z blagom, gospodarsko sodelovanje na področjih, ki jih ni, so zadele sankcije, naprimer, ko gre za MSP-je. Odpraviti je treba ovire, ki še vladajo na področjih, ki jih niso zajele sankcije. Vzpostaviti je treba stike med posamezniki, vzpostaviti sodelovanje med eh, civilnimi družbami, poskrbeti za medregionalno sodelovanje. To so vse vprašanja, ki so v skupnem interesu. Kolega me, kolegica Mendras je tudi rekla, da bi morali storiti več za to, da se ponovno vzpostavi zaupanje na obeh straneh, vzpostaviti moramo dialog na nespornih področjih, če želimo to doseči. Hvala lepa vsem, ki ste danes sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa obima gostoma. Upam, da bomo pripravili dobro poročilo, ki bo omenjalo status quo. Vseeno pa moramo omeniti tudi naše želje, da se najdejo rešitve za nadaljne delovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, bi se želeli odzvati, ni nujno, lahko pa. Samo par besed. Leto 2015 je leto, ko je parlament sprejel resolucijo. Ta resolucija je dobra in je tudi zdržala preskus časa v zadnjih treh letih. Sam ne bi bistveno spreminjal strategije ali pristopa znotraj te strategije. Očitno ste stvari dobro zastavili, da so še vedno relevantne. V letu 2014 in 2015, ko smo se ukvarjali s tem vprašanjem, smo vsi upali, da se bodo v prihodnih letih stvari izboljšale, da se bo trend obrnil, ampak očitno bo to zoprstavljanje političnih volj trajalo še kar nekaj časa. Morda bi to lahko omenili v dokumentu. Bolj pomembno kot kadarkoli prej pa je sodelovanje v okviru G7 in v okviru čezatlantskega sodelovanja. To je treba vključiti tudi v to strategijo. Nobena država sama ne bo uspela rešiti teh vprašanj, skupaj pa jih lahko rešimo. Kar pa zadeva preskus strategije do Rusije, ki jo vodimo kot Evropska unija in tudi v čezatlantskem kontekstu. Največji preskus te strategije bo v Ukrajini, če že razmišljate o posamičnih političnih ukrepih, reforma vladine prava, gospodarsko-tehnična pomoč, svetovalna pomoč pri konsolidiranju demokratičnega napredka v Ukrajini, pri gradnji institucij. Vse to je del celovite strategije o Rusiji. Hvala še enkrat za priložnost, ki ste mi jo dali, da sem danes tu. Veselim se že resolucije in poročila. Hvala. Hvala lepa. Hvala, da ste se odeležili te razprave. S tem smo zaključili z javno predstavitvijo v zvezi s političnimi razmerami Evropske unije in Rusijo. Še dve točki. Naslednji seji bosta 26. novembra in 6. decembra, še točka razno. Bi želel kdo kaj omeniti po točko razno? Ne, potem pa lep vikend, uživajte na soncu, seja je zaključena.